Uh, dear colleague, um, sorry for... yeah. Ja. Spoštovani kolegi, se upravičujem za to zamudo. Ampak niso me obvestili, da bom nadomeščala predsednika Roberta Gualterija, vsaj na začetku, pridružil se nam bo zelo hitro. Najprej zelo lepo pozdravim 20 članov nacionalnih parlamentov iz 15 držav članic. Uh, ki so se nam danes pridružili. Skupno je tukaj 56 članov nacionalnih parlamentov, ki se nam bodo pridružili pri tej razpravi z evropskimi poslanci glede novega cikla evropskega semestra leta 2018. Lepo pozdravljeni, ta parlament je tudi vaš parlament. Čeprav se včasih ne moramo zadiniti glede tega, kdo bi moral početi kaj. Sama sem prepričana, da bi morali delati skupaj, če hočemo doseči dobre rezultate. To je res aktualna tema, torej cikl leta 2018. Specifično priporočila za države članice je svet sprijel poleti in zdaj se bo to izvajalo tudi v osnutku proračuna, o čemer se trenutno pogovarjate tudi na nacionalnih parlamentih. Glede na to, da bo odločitev glede proračunskih posojil imela učinke tudi na druge države članice, pa se moramo pogovoriti tudi o posledicah odločitev vezanih na cikl 2018 v okviru evropskega semestra. Poročilo na lasno pobudo glede evropskega semestra trenutno zaključujemo, saj trudimo se, zato ker to ni tako enostavno. Z nami je tudi poročevalec, gospod Kostas Morides. Namen razprave pa je pripraviti tudi, da se izmenjamo stališče, preden pripravimo poročilo. Evropska komisija bo na to seveda predstavila tudi letni pregled rasti, v katerem so zapisane proračunske prioritete za naslednje leto. To pa prav gotovo zanima vse. Danes sem v postopkovni vlogi kot predsedujoča. Tega sem se naučila čisto tako iz prakse. No, najprej nekaj postopkovnih vprašanj oziroma pravil. 20 uradnih jezikov je danes na voljo, v smislu tolmačenja, hvala tolmačem, to nam bo zagotovila tudi ustrezno razpravo. Na voljo imate tudi tako imenovane rumene kartone, s katerimi se javite k besedi. Da bo razprava lažje potekala, pa še nekaj napotkov. Vsak član nacionalnega parlamenta ali pa tudi Evropskega parlamenta bo moral izpolniti podatke na tem listu. Najprej bo dobil besedo Kostas Mongorides, ki bo predstavil svoje poročilo, kar bo izhodišče za razpravo, potem pa bodo dobili besedo poročevalci v senci, tisti, ki bodo želeli. V nadaljevanju razprave pa bosta naenkrat dobila besedo dva nacionalna poslanca in pa en evropski poslanec. Izmenično torej. Vsak ne bi torej dobil dve minuti, poročevalec pa nekoliko dlje. Če bo presegel čas govoru, ga bom seveda prekinila. Najlepša hvala, najprej Kostas Mavrides. Najlepša hvala, gospa Prvonš Beres ki nadomešča našega predsednika. Tudi jaz lepo pozdravljam vseh 20 nacionalnih poslancov, pa tudi vse ostale, ki ste tukaj z nami. Zdaj pa pripravite svoje slušalke, saj bom govoril grško. Όπως είπα, καλωσορίζω τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών. Η παρουσία σας και η παρέ... Ναι, λείψε χάλα. Lepo se zahvaljujem vsem nacionalnim poslancem za prisotnost. Vaše povratne informacije, vaše komentarje bodo koristni za našo razpravo, to Evropski parlament vedno spodbuja. In v imenu politične skupine socialistov in demokratov lahko rečem, da bi morali ta dialog še okrepiti. Ta razprava je zelo pomembna, pomembna tudi v smislu sodelovanja z Evropsko komisijo. Želimo seveda dati podporo vsem, ki verjamejo v evropski projekt. Naše kritike so usmerjene predvsem v to, kako zagotoviti boljšo skupno prihodnost v Evropi. Ne gre za to, da bi želeli biti destruktivni, da bi želeli karkoli uničiti. Pa začnimo. Ta razprava je res aktualna. Gre za ekonomske politike v evroobmočju. Ta razprava poteka pred objavo letnega pregleda rasti, ki ga oblikuje Evropska komisija in tam navede tudi ekonomske in proračunske prioritete za naslednje leto. Vidimo, kaj se dogaja tudi v Italiji, kakšno je položaj Italije v evroobmočju, ampak tem se bom še vrnil. Kaj je še pomembno, čez sedem mesecev bodo evropske volitve in če si želimo zagotoviti nekakšno prihodnost Evropski uniji, potem morajo tudi voljivci v to prihodnost verjeti. Moramo biti pa tudi iskreni in odločni. Zavedati se moramo pri tem tudi vseh naših vrednot in načel, ki so temelj Evropske unije. Mislim, da so. Vrednote eno, naša politika pa nekaj drugega. Včasih gre naša politika tudi v drugo smer, zaradi tega ni čudno, da se pojavlja skepsa in pa kritike zopr skupni evropski projekt. Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije in to, kar se dogaja v Italiji. Če se želimo poglobiti ekonomsko in monetarno unijo, potrebujemo ustrezne politične zaveze, odločno upravljanje in pa ustrezno mero prevzemanja demokratične odgovornosti. Poleg tega moramo tudi bolje uporabljati proračunska sredstva, zagotoviti moramo ustrezno ravnovesje med proračunsko odgovornostjo in solidarnostjo. To sem želel povdariti. To je bistvenega pomena za vse nas, ki verjamo v oboje. Tisti, ki verjamejo v 100-odstotno samoregulacijo trgov, se pogosto zavedajo, da bi morali poskrbeti za nekakšen zunanji nadzor šele nekaj trenutkov, preden se kriza zgodi. Če bi nam na to uspelo pomisliti prej, bi se lahko izognili številnim slabim situacijam. Še nekaj bi želel pokomentirati. Evropsko bančno unijo. Imam zelo jasno stališče glede tega, to vprašanje spremljam že od začetka. Dogovorili smo se, da naj bi dobili Evropsko bančno unijo na osnovi treh stebrov. Zdaj ne bi želel govoriti o tem, kateri stebr je bolj v koristi katere države članice, ampak kot evropski partneri mislim, da bi se morali dogovoriti glede tega, da potrebujemo tri stebre. Prvo, da stebra smo že vzpostavili tretji stebr. Schema zavarovanja depozitov, tega pa še nismo izvajali. Nekatere države članice menijo, da so to stvari, ki so stvar, stvari, ki so znotraj njihovih nacionalnih pristojnosti. Tukaj ne gre le za gospodarske razloge, ampak tudi za nekatere pravne in moralne razloge. Ampak glede na to, da smo se dogovorili glede treh stebrov, mislim, da bi jih res morali imeti. In prav nobenega izgovora nimamo za odlašanje. Z vsakim dnevom, ki mine, se na trgih pojavi več nevarnosti. V kontekstu Evropske banke unije se moramo pogovarjati še o enem pomembnem vprašanju: to so nepravične prakse in pogoji. še posebej v potrošniških pogodbah, ki jih izdajo banke. Navedel bi lahko veliko primerov iz držav članic, začel bom s Ciprom, moja država. V Cipru smo imeli resne težave zaradi nepravičnih praks in klauzul, ki so jih uveljavljale banke učinkovito izvajanje evropskega pravnega reda je bistvenega pomena. To zagotavlja pravično konkurenčnost. Kaj pa evropski semester? Strukturne reforme se ne izvajajo dovolj dobro in tukaj še posebej potrebujemo pomoč nacionalnih parlamentov. Iz naših izkušenj se moramo tudi kaj naučiti. In vse kaže, da nacionalni parlamenti niso dovolj udeleženi pri oblikovanju samega evropskega semestra. Morali bi imeti tudi nekatere nove kazalnike, ki zadevajo predvsem okoljske in družbene vidike. Dovolite mi, da vas opomnim na sporočilo Evropske komisije, ki je vključevalo tudi cilje trajnostne rasti. Ampak to je neka razsežnost, ki ni bila predvidena za priporočila po posamičnih državah za leto 2018. Na to pa ne pozabimo tudi na 20 temeljnih pravic in načel, za, ki veljajo za trg dela. In to so ta načela, ki so bile zapisane v Evropski stebr za socialne pravice če si želimo več pravic za evropske državljane, mislim, da moramo podpirati v ta namen tudi ustrezno politiko. Več fleksibilnosti potrebujemo tudi pri izvajanju določb iz pakta o stabilnosti. Prožni torej moramo biti tudi pri izvajanju pakta o stabilnosti, to je predlagala tudi sama Evropska komisija leta 2015. bolj moramo biti fleksibilni, zato bomo lahko pritegnili več naložb in poskrbeli za večjo gospodarsko rast. Nujno pozivamo k pregledu pakta o stabilnosti, zato da bi lahko prevzeli tudi ustrezno proračunsko usmeritev za ekonomsko monetarno unijo lahko bi imeli nekakšno proračunsko ministrstvo in tako dalje. Poleg tega potrebujemo tudi finančne instrumente, s katerimi bomo zagotovili stabilnost in splošno konvergenco evropskih gospodarstv. Soočiti se moramo tudi z vprašanjem ekonomske in družbene izključenosti. Ne smemo se boriti le proti ekstremizmu, boriti se moramo tudi proti brezposelnosti in pa begu možganov, še posebej z juga Evrope in nekaterih drugih območij. Mladi se poleg tega premikajo tudi iz enega dela države članice v drugi del države članice. Moramo poskrbeti tudi za ustrezne plače. Plače pogosto zaostajajo za potrebami po proizvodnji. Potrebujemo mehanizem za minimalne plače, pri čemer pa moramo upoštevati specifične okoliščine v državah članicah. Tudi kohezijski skladi so zelo pomembni. Financiranje moramo ohraniti. Kohezijskih skladov torej nikakor ne bi smeli izgledati oklestiti, tako kot predlaga Evropska komisija. Na to pa potrebujemo še ustrezne investicije v okviru programa Invest EU. Pa še nekaj, če mi dovolite zaključiti. MSP in izobraževanje. Izobraževanje ni le kratkoročen strošek izdatek, ampak ima to tudi določen dejavnik multiplikatorjev. Zdaj pa me zanima, kaj boste tudi vi prispevali k tej razpravi. Hvala. Najlepša hvala. No, ne gre toliko za to, da jaz nisem bila potrpežljiva, ampak prav sigurno bi si želel še kdo drug spregovoriti. Zdaj pa bom zamenjala jezik. Besede bodo izmenično dobili poročevalci v senci Evropskega parlamenta, potem pa po dva nacionalna poslanca. Najprej v imenu ELS na Evropskem parlamentu, prvi bo Tom van den Kandelare, potem pa v imenu Italije Alberto Ribola, Lega del Norte. Tom, tri minute, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, spoštovani kolegi iz nacionalnih parlamentov. Odlično je, da vas je danes toliko tukaj in da vas Evropski semester tako zanima. Jaz sem poročevalc v senci za Evropsko ljudsko stranko, ko gre za to področje Evropskega semestra. Zahvaljujem se Kostasu, ki eh, je poročevalec na tem področju. Priporočila za posamezne države bodo kmalo objavljena, ampak to niso zavezujoča priporočila. Izvajanje teh priporočil pa ni ravno visoko, kaj to pomeni. Države članice ne spoštujejo teh eh, priporočil. V obdobju 2011 do 2017 je bilo izvedenih samo 9 odstotkov priporočil, ki so jih države dobile tako v Evropskem parlamentu, kot tudi v nacionalnih parlamentih bi bilo dobro, da tukaj pripravimo razpravo na to temo. Gre za različne teme, ki eh, so del Evropskega semestra ali pa tudi niso. Po drugi strani pa bi bilo smiselno, da se posvetimo ključnih, ključnim aspektom tega postopka in nekako najdemo nek kompromis, kako izboljšati izvajanje teh priporočil. Nekatere politične skupine želijo postopek preobremeniti z nadaljnimi ambicijami. In prav zato potrebujemo ta dialog z nacionalnimi parlamenti, zato da se dogovorimo glede treh tem. Prvič, reforma trga dela, drugič, naložbe v države članice in eh, tretjič, kako se tukaj potem dodeljujejo finančna sredstva. Digitalizacija, globalizacija, tehnološke spremembe, vse to povzroča velike spremembe na našem trgu dela. Vedno znova se spreminjajo različne oblike dela, ljudje vedno znova spreminjajo delovna mesta in to je sedaj zelo drugače, kot je bilo v preteklosti. Trg dela sedaj zahteva fleksibilne zaposlene. In mi kot poslanci moramo pripraviti zakonodajo, ki bo upoštevala te nove okoliščine. Manj je potrebno upoštevati naprimer diplome iz različnih univerz in bolj upoštevati različne druge veščine. Spodbujati moramo tudi vse življensko učenje. Upoštevati pa moramo tudi, kako spodbuditi tiste, ki so izpadli iz sistema. Namreč eh, najti moramo pomoč za ljudi, ki so naprimer izgubili službo in potem bili nekaj časa brezposelni ali kaj podobnega. Kar pa se tiče vladnega financiranja, tukaj moramo nekako. Uh, upoštevati različne načine financiranja. Demografske spremembe namreč obremenjujejo trajnostni aspekt vladnih financ in to v vseh državah članicah. Staranje prebivalstva pomeni, da bo v prihodnosti vedno več upokojencev in vedno manj aktivnih zaposlenih. To pa bo povzročalo probleme dolgoročno. Mislim, da mora biti staranje prebivalstva vsekakor naša prioriteta in države članice morajo sodelovati, da bodo našli nek odgovor. Moja država, Belgija in tudi druge imajo kar nekaj težav zaradi tega, ker pokojninski skladi niso dobro urejeni in prav zato moramo razmisliti, kako dolgoročno rešiti vprašanje staranja prebivalstva. Mislim, da ne smemo s tem obremeniti naslednjih generacij. In za konec še nekaj, eh, kar se tiče naložb. Vzpodbuditi moramo zasebne naložbe in zato potrebujemo unijo kapitalskih trgov. Seveda pa potrebujemo tudi javne naložbe. Razmisliti moramo, kaj je najboljši način, da vzpodbudimo javne in zasebne naložbe v državah članicah. Veselim se že komentarjev strani vseh kolegov. Najlepša hvala. Evropski poslanci morda niso pokazali dobrega zgleda. Bomo videli, kaj se bo zgodilo z nacionalnimi poslanci. Najprej Alberto Ribola, potem pa Jacek Bosovski. Alberto Ribola iz Lige Nord, Italija. Ci troviamo oggi qui riuniti per confrontarci. Danes smo se zbrali tukaj zato, da bomo govorili o evropskih gospodarskih politikah in med tem v Rimu govorijo o prilagoditvi DEF-u. To je uredba, ki je podlaga za naslednje proračunske dogovore, prve v času te vlade. Pri tem italijanska vlada mora predlagati tudi novo strategijo za reforme. Podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis in komisar za ekonomske zadeve gospod Moskovici menita, da eh, nova prilagoditev proračuna predstavlja eh, precejšen odmik od eh, smernic, ki so jih Italiji predlagali. Eh, Do 15. oktobra bi naj eh, osnutek proračuna v Italiji bil v skladu z skupnimi evropskimi predpisi. Mi v Italiji sicer vemo, da se moramo prilagoditi paktu za stabilnost in za rast in eh, lanskega novembra, torej še preden je današnja vlada predsedujoča prekinja. Namreč, če želite, da tolmači pretolmačijo vse, kar poveste, boste morali malo počasneje govoriti. Ja, sem se hotel držati časa, ki ga imam na voljo. Še 30 sekund rabim. In zato želim uh, eh, povdariti. Dariti, da predstavljam odgovorno vlado, ki skuša eh, spoštovati svoje zaveze v Evropi. Hkrati pa je to pogumna vlada, ki namerava v srčiko Evrope postaviti spet eh, ljudi in njihove potrebe in ne samo vrčevalne in stroge ukrepe. Ti eh, restriktivni ukrepi, ki so bili vzpostavljeni v času krize, še v času Montijeve vlade, so pripeljali do velikega socialnega nezadovoljstva in revščine. In um, kljub temu ni prišlo do zmanjšanja javnega dolga, ki se je v tem času še povečeval in celo presegel 130 odstotkov BDP-ja. Pri takih rezultatih eh, politika vrčevalnih uh, eh, ukrepov ni primerna in bi jo bilo treba. Uh, Eh, ukiniti. In zato pozivam eh, k temu, da se pri upoštevanju pakta za stabilnost in rast eh, omogoči večja prožnost, zato da bomo res lahko zagotovili stabilnost in rast. In zato prosimo, da se to upošteva ne samo pri zagotavljanju stabilnosti javnih financ, ampak tudi pri zagotavljanju rasti, ki je bistvenega pomena. Italija je zdaj na repu med evropskimi državami težavami, kar zadeva rast. In zato je prav, da naša vlada v parlamentu, ki ima sedaj večino um, in ki jo jaz tukaj predstavljam, uh, Eh, zažene zelo ambiciozno ekonomsko politiko, katere cilj je zmanjšanje revščine in povečanje stopnje zaposlenosti, še zlasti med mladimi in zagotovitev eh, več možnosti za zaposlitev mladih in za eh, boljše življenje družin. Treba je tudi zagotoviti, Eh, primerne socialne ukrepe. In uh, tako je treba zagnati trajnostno rast naložb, naložbe za poslovanje ter zmanjševanje neenakosti, tako kot je to zapisano tudi v osnutku resolucije, ki sem jo omenil. Italijanski manever, kot smo si ga zamislili, uh, bo torej imel bolj spodbudne učinke. Uh, Eh, najvišja rast nominalnega BDP bo lahko prispeval k zmanjšanju eh, dolga v naslednjem triletnem obdobju. Torej, program, eh, reformni program, ki smo ga predstavili, pokriva vse, vsa štiri področja evropskega programa, programa s tem, da je bolj konkreten in da um, se ukvarja tudi z vprašanjem sive ekonomije, eh, z jezevanjem korupcije, eh, z novimi ukrepi za eh, banke in tako naprej. Predsedujoča prekinja, namreč čas ste precej presegli, zato počasi zaključite. No, e, zato bi želel poudariti, v okviru razprav o večletnem finančnem okviru je zelo pomembno, da se e, znaten del evropskih sredstev nameni za politike, ki lahko spodbudijo rast. Zato pozivam k temu, da se ne zmanjšuje sredstev za kohezijsko politiko, ki je pomemben, pomembna podlaga za nove naložbe. In uh, treba je tudi več prizadevanj uložiti v to, da se zagotovijo sredstva za uh, uresničevanje uh, tudi bolj tradicionalnih uh, ukrepov. Um, hvala. No, lepo vas prosim, da svojih besedil ne berete tako hitro. Uh, Eh, in hkrati, da ne presegate časa, ki ga imate na voljo, ker sicer ostali, ki so se prijavili, ne bodo mogli govoriti. In zato se res prosim, držite teh treh minut, ki smo vam jih dali na voljo. Tako, naslednji govornik za Poljsko, gospod Jazek Bosovski. Uh, iz stranke eh, Zakon in pravica. Na to pa bo še Miguel Viegas v imenu politične skupine GUE govoril kot evropski poslanec. Izvolite. Bene še staral ni občutivač svojega vstopenja v Polsce, mu vim, že... Najlepša hvala, potrudil se bom, da ne bi kar tako prebral govora, tako kot pravimo na polskem, je bolje govoriti vstopenja. iz srca na pamet, na mesto, da se upiramo na svoje zapiske. Želeli bi si, da bi prihodni proračun na polskem zadovoljil tudi vse naše potrebe, da nam bo to omogočalo tudi usredna sredstva za izpolnjevanje prihodnih zahtev. Kaj je za nas pomembno, predvsem skupna kmetijska politika? Teh minus 10 odstotkov, kar je bilo predlagano, to je ni najboljša rešitev. Potem tudi krčenje kohezijskih sredstev v višini 40 odstotkov, to za nas ni spremljivo. Kohezijska politika je usmerjena predvsem v en cilj, da je manj razlik med različnimi gospodarstvi. Doseči moramo merila konvergenčnosti, če bomo sledili temu pristopu, potem nam bo uspelo. Zdaj pa še nekateri novi izzivi. zaradi nekoliko slabših političnih odločitev določenih držav članic, imamo težave tudi z migracijami ter zunanjo in notranjo varnostjo. Mislim, da bi morali imeti tudi ustrezna sredstva za zaščito teh območij. Pozitivn pa se nam zdi predlog novega programa InvestEU, o čemer so govorili že pred menoj. Mislim, da bi bilo to za vsako državo članico zelo dobro. Pomembna priložnost. Kakšna je situacija, gospodarska rast teh 1,11 odstotkov, to je zelo majhno povečanje v primerjavi s gospodarsko rastjo do zdaj. Po našem mnenju to ni dovolj. Vse skupaj kaže tudi na preveč pasiven pristop. Nismo dovolj ambiciozni in Poljska je pripravljena to spremeniti sami bi bili pripravljeni preseči teh 1,11 odstotka bruto nacionalnega donosa. Mislim, da bi si lahko zastavili cilj 2,2 odstotkov. Na ta način bi lahko financirali tako obstoječe kot prihodne izzive. Povsem jasno je, da je predlog Polske morda drugačen od predlogov drugih držav članic. Sami bi si želeli napredovati, povečati nacionalne prispevke, namesto da jih zmanjšujemo. Morali bi izkoristiti to, kar smo dosegli, nadaljevati moramo v to smer, je pa treba seveda sredstvo porabljati tudi racionalno. Hvala, hvala, da ste se držali časa. Miguel Viegas. Za GUE in Evropski parlament. prav na kratko, v treh minutah, lahko izrazim samo zaskrbljenost glede evra in evrske politike. Glede slednje, menim, da vsi mi ugotavljamo, da tukaj obstajajo problemi. In sicer prvi je ta značaj evra, ki. Um, sistematično vse države sili v to, da sprejemajo prociklične politike in jih tudi izvajajo, ter da uporabijo vse uh, razpoložljive inštrumente za to, da se borijo proti uh, slabim ekonomskim kazalcem. Uh, Vse kaže, vse deluje v tej smeri, da mora evro ostati močan, ampak to ne služi našim ekonomijam, sploh pa ne eh, ekonomijam eh, blaga, ki ni predmet eh, teh transakcij in sicer predvsem govorim tu o nepremičninskem trgu in o turizmu. Eh, v tako zauzemanje za močan evro pomeni samo krvavitev. Eh, delavcev in eh, vse večjo revščino delavcev v eh, teh državah. In v resnici bi mi morali zagnati drugačen nov ekonomski ciklus, vendar pa je jasno, da ob tem zauzemanju za močan evro, z rastjo cen nafte, z zmanjševanjem evropskega proračuna je jasno, da bo prišlo do nove krize in zelo velike dvome imamo ali Eh, še zlasti periferne države zaradi tega evrske politike ne bodo padle v evrsko past in eh, bodo v bistvu te države in njihova gospodarstva v službi evra in ne evro v službi gospodarstva. In zato sam tukaj predstavljam eh, portugalsko komunistično stranko in eh, v imenu naše stranke lahko povem, da smo mnenja, da trenutna ekonomska in finančna politika ni takšna, ki bi lahko prispevala k zagonu ekonomije v perifernih državah, ki so tako zelo um, trpele zaradi uh, evra in uh, te politike. Hvala lepa. Zdaj ravno tako o sportu iz Portugalske. Margareta Markeš. Hvala lepa. Torej, Portugalska za Portugalsko, nacionalni parlament uh, za Evropskim parlamentom. Torej, v teh treh minutah, ki ste mi jih dali na voljo, bi želela nekaj točk izpostaviti. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalcu, ki eh, je predstavil poročilo, ki smo ga tudi mi lahko prebrali. Evropski semester je po našem mnenju pomemben inštrument notranje politike Evropske eh, unije, ki dejansko in dejansko eh, ta spremlja evropski semester, v katerem pa imamo sedaj veliki ziv in sicer eh, ravnotežje med uh, zdravimi proračunskimi politikami in bojem proti neenakonistim. In za to imamo to magično uh, besedo, parolo, fleksibilnost, ki je bila večkrat omenjena. Ampak za nas je to nekaj drugega od tega, kar, o čemer se tu govori. Fleksibilnost je po našem mnenju nekaj, kar mora biti na evropski ravni jasno opredeljeno, ne samo nekaj, o čemer se govori tukaj tako tam drugače. Ko govorimo o fleksibilnosti, eh, pomislimo na portugalski primer, ki je eh, primer za to, kako je gospodarska rast ob spoštovanju proračunskih zavez eh, znotraj evrske politike uporabljena tudi za boj proti neenakostim in za zagotavljanje rasti. Druga točka ki pa je tudi pomembna v okviru evropskega semestra, pa je vprašanje, vprašanje kako naj se vključi evropski stebr eh, socialnih pravic v evropski semester. Ta stebr bo dejansko učinkovit samo, če bo vključen v evropski semester. In tretja točka. Uh, um, države članice in priporočila za posamezne države članice. Uh, tukaj se vedno govori o državni suverenosti. Ampak sprejetje eh, teh priporočil za posamezne eh, države je bistvenega pomena prav na tej točki, kjer govorimo o suverenosti ali ne. Namreč pri uresničevanju teh eh, priporočil moramo imeti v mislih, da se njihovo uresničevanje zahteva od nacionalnih organov in evropske institucije zahtevajo prizadevanje za usklajevanje med različnimi organi, torej vlado, parlamentom in drugimi, zato da um, se bo sploh lahko ta priporočila uresničevalo. In to je tudi bistvenega pomena za to, da se bo spoštovalo tudi demokratična načela na nacionalni ravni. Hvala. Um, speaker, um... Naslednji govorec Udeka Lune iz Estonije, skupina Alde. Izvolite. Grazie, parlo in italijano. E per cominciare vorrei esprimere. Uh, hvala, govorila bom italijansko. In najprej bom na začetku povedala, izrazila svoje nezadovoljstvo, da so tukaj štiri države, ki so manj enake od drugih, zato ker ne morejo govoriti v lastnem jeziku in upam, da je to zadnjič, da se to zgodi. In zdaj, če se vrnemo k uh, vprašanju ekonomije, me zelo skrbi, da se tukaj ne govori o najpomembnejši reformi in sicer o tem, da se Maastrichtska EU nanaša na načelo, ki ni enako za vse. Eh, na, na, ko govorimo o inflaciji, inflacija je vedno ugodna za ene in neugodna za druge. Torej, to je to načelo uh, eh, zajezevanja inflacije. In uh, če nekdo nekaj pridobi znotraj tega mehanizma, bo nekdo drug nekaj izgubil. In prav to je ta mehanizem, za katerega se sedaj EU zauzema. In tako imamo pri tem, ko se določeno delovno mesto eh, zapolni za osebo, ki je bila brezposelna, plače tudi zmanjšujejo. Takšno politiko, ki to omogoča, je treba uh, spremeniti. Uh, Državam članicam moramo dati možnost za to, da bodo načrtovali investicije tako, da bodo najprej namenjene zagotovitvi prve zaposlitve in to polne zaposlitve in drugič, da bo dala možnost eh, projektom, ki so vzdržni z ekonomskega vidika, in ki bo uh, dala isti, iste pravice vsem. Le tako bomo lahko zagotovili enakost. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, da tako odlično govorite italijansko in upravičujem se vam. Žal tudi ni naša krivda, da danes ni mogoče zagotoviti tolmačenje v vse jezike. Gre za tehnično težavo. Mi seveda podpiramo večjezikovnost in vedno nam je žal, če ni mogoče zagotoviti tolmačenja v vse jezike. Na srečo pa ste svoj govor zelo dobro predstavili. Zdi se mi, da ga pozdravljajo bolj socialisti in demokrati in ne toliko v Alde, namreč naši liberalni kolegi ponavadi ne izpostavljajo takšnih konceptov. Stabilnost cen v primerjavi z gospodarsko rastjo. To je prvi cilj monetarne politike in ne toliko gospodarske politike Evropske unije. Torej, res je, kar ste dejali, stabilnost cen je vsekakor pomemben cilj za Evropsko centralno banko. Ampak tukaj moramo vseeno opozoriti na to, da nikjer v pogodbah ne piše, da je stabilnost cen pomembnejša prioriteta od gospodarske rasti. Mi, so zakonodajalci, se odločamo o tem, kakšne prioritete izberemo. Tako, sedaj pa naslednji govorec, Dimitrios Papadimulis iz Evropskega parlamenta. Izvolite. Absent. Ni ga, v redu, ni prisoten. Potem pa bo spregovoril kasneje gospod Baluras iz Grčije dobi besedo Gue Engel. Pozdravljeni. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έχετε... Najlepša hvala, veseli me, da smo se zopet sestali. Um, gospod predsedujoči, Vem, da ste se bojevali za mojo državo, za Grčijo in danes prvič sodelujemo kot enakovredni partnerji v evropskem semestru. Do sedaj smo bili samo opazovalci zaradi memoranduma. Osem let smo trpeli zaradi visoke brezposelnosti in 25 eh, odstotkov našega BDP-ja smo izgubili zaradi tega memoranduma. Poleg tega smo izvajali napačne politike. Naše gospodarstvo se je sedaj izboljšalo, še vedno pa obstajajo težave. Okvir gospodarskega upravljanja in eh, evropske monetarne politike so uporabili kot nabor orodi za liberalno agendo, za privatizacije, za uničenje socialne države in tako naprej. Zmanjšale so se pravice delavcev, socialne pravice, povečale pa so se razlike med posameznimi državami članicami in regijami. Poleg tega so se povečale tudi plačne razlike. Predsedujoči, zdi se torej, kot da se Evropa nahaja na Titaniku. Nekateri pojejo, drugi plešejo tretji pa se bodo žal utopili, če ne bomo previdni. Torej, razmisliti moramo, v katero pot, v katero smer želimo zapluti. Sprejeti moramo pakt za nova delovna mesta. Kolegica iz Estonije je dobro povedala, da se moramo bojevati za nova delovna mesta in za rast. ECB mora sprejeti nove cilje, ne samo to, da nas ščiti pred eh, višjimi cenami potrebujemo kolektivne sporazume, spoštovati moramo pravico do stavke, poleg tega potrebujemo pregled Evropske socialne listine, tako da bi na tak način spoštovali socialno konvergenčnost med različnimi državami. Preprečiti moramo socialni dumping. Potrebujemo tudi načrt za socialne naložbe in celovit pristop k boju z opr revščino. Prav tako potrebujemo program za socialno zaščito. In smiselno bi bilo, da nasprotujemo politikam vrčevanja, ki večajo razlike med ljudmi v Evropski uniji ter spodbujajo ksenofobijo ter pripomorejo desničarskim populističnim strankam. države, ki so podvržene temu nujnemu režimu, morajo dobiti priložnost za to, da se izboljša njihovo gospodarstvo. Štiri ali pet držav je bilo umeščenih v ta memorandum in želeli bi si, da se pripravi nek načrt, skupen načrt, za to, da se prepreči utaja in izogibanje davkov. Če se dotaknem še eh, jamstev in eh, zavarovanja za depozite, kot je povedal gospod Mavrides, mislim, da bi se morali osredotočiti predvsem na socialno konvergenčnost pri porabi evropskega proračuna. Torej, več finančnih sredstev bi morali nameniti kohezijski politiki, zato da se pokrijejo potrebe posameznih držav članic. Potrebujemo več odgovornosti, transparentnosti, nadzora nad uh, spoštovanjem evropskih parlam, uh, evropske zakonodaje, poleg tega pa bi morali tudi evropske državljane bolj vključiti v pripravljanje in oblikovanje politik. Um, Hvala lepa za ta prispevek. Uh, Morda bo besedo kasneje dobil tudi gospod Papadimulis. Lahko bi slišali več tudi o, tem, o tej strategiji, glede tega, kako ste um, se odzvali na ukrepe glede težav pri pokojninskih uh, skladih. Če bomo imeli dovolj časa, lahko morda spregovorimo še o tem. Sedaj pa gospod Neufitu iz parlamenta v Cipru, ki je predstavlja ILS. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi moja država je bila del eh, prilagoditvenega programa. In teh priporočil nismo sprejeli kot nekakšno kazen, ampak kot priložnost, da uredimo zadeve v naši državi, in pripravimo boljši odziv na finančno krizo. Naša država je sedaj zapustila ta program in namesto velikega deficita, katerega nas je bilo strah, naše gospodarstvo sedaj raste in to z eno izmed najvišjih stopen rasti v celotni Evropi. Naše, naša stopnja brezposelnosti je bila leta 2014 še 13 odstotkov, sedaj pa je samo 7 odstotna. Upamo, da bo naše gospodarstvo čez nekaj let doseglo svoj celoten potencial. Istočasno pa smo seveda upoštevali tudi priporočila Evropske komisije za 2018. Po našem mnenju ta priporočila niso nekakšna kazen za nas. Naše mnenje je, da bi morali kar se da učinkovito izvajati ta priporočila in to čim prej. Naprimer, priporočilo za to, da se zniža stopnja slabih posojil, tako da se izboljša bančni sektor. To priporočilo smo mi že izvedli in slaba posojila so se drastično zmanjšala. Poleg tega smo izvedli tudi priporočilo glede okvira za nesolventnost. Seveda pa potrebujemo še dodatne reforme, zato da izboljšamo našo javno upravo, da bo naš javni sektor bolj produktiven in tako naprej. Imamo tudi priporočilo, ki želi omogočiti boljši dostop MSP-jev do finančnih sredstev in priporočilo za boljšo uspešnost podjetij v državni lasti to je nekaj, česar, moramo, česar se moramo še lotiti. Upoštevali smo tudi priporočila za boljše usposabljanje naših mladih in eh, priporočilo glede reforme javnega zdravstvenega sistema do leta 2020. Prepričan sem, da nam bo uspelo upoštevati vsa ta priporočila. Prva stopnja bo zaključena do maja naslednjega leta. Cipr je uspešno eh, se izvlekel iz krize in mi smo to razumeli kot priložnost, da izboljšamo svojo državo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa prvanš beres za eh, Evropski parlament. Hvala lepa ta izmenjava med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom je zelo pomembna v vsakem trenutku gospodarskega ciklusa. Kot sem že povedala, saj sem bila prej na drugi strani eh, predsedniškega odra. No, vsak izhaja pri tem iz opredelitve lastnega proračuna in mi se tukaj ukvarjamo z izzivi, ki jih predstavlja prihodnji ekonomski ciklus. In glede tega mislim, da se tu pojavljajo tri ali dve transverzalni vprašanji, pri katerih smo med nacionalnim in Evropskim parlamentom bolj povezani. Prvo je vprašanje, ali Evropska komisija uporablja ali ne uh, orodje, ki je zelo dragoceno in ki smo ga mi vzpostavili, in to je ta postopek za makroekonomske, makroekonomske neravnovesja. Gre za orodje, kot vidimo, ki ga komisija eh, si ne upa polno uporabljati in ki pa povzroča svoje učinke. In določene države, ki imajo primankljaj ali presežek, potem torej tega ne popravijo. In tako vidimo, da eh, lahko pri državah, ki niso v evrskem območju, povzroči kar velike razlike v primerjavi z državami, ki so v evrskem območju in še zlasti napram zunanjim svetom. Pa ne bi se tukaj želela preveč navezovati na predsednika Trumpa. Eh, ampak predsednik Trump uh, izpostavlja um, boljše pogoje za določene izvoze iz Evropske unije, zato ker imajo uh, ti nek surplus zaradi tega, ker znotraj Evropske unije niso uvedeni določeni popravki. Ja, vidim, da se čas že izteka, ampak želela bi se dotakniti še enega vidika, ki se mi zdi bistvenega pomena in to so osnutki, predlogi, ki jih pripravlja Evropska komisija in v katerih zdaj že dokaj redno razpravljamo o makroekonomskem pogojevanju. To je namreč past ki se ji moramo, po mojem mnenju, izogniti oziroma jo umakniti. Pa ne gre za to, katera država prav dela in katera ima težave in tako naprej. Ne gre za to, da bi morali naše skupno dobro in to je evro na primeren način uporabiti. In še tretja točka. Eh, ki se je želim dotakniti. Vidimo, da v nekaterih državah, pa tudi tukaj v Evropskem parlamentu, veliko krat ugotavljamo to tendenco, da se evru pripišejo vse težave, ki pestijo naša gospodarstva. Ampak v resnici, eh, povsod, kjer se vlade zauzemajo za to, da bi išle iz evra, vendarle to pomeni, da bi bil strošek tega izstopa gromozanski in to gotovo ne bi omogočilo neke eh, svetle prihodnosti eh, ljudem, ki bi jih priredel izstop iz evra. Hkrati pa članstvo v evrskem območju pomeni spoštovanje določenega kodeksa ravnanja in določenih pravil, ki si jih moramo deliti in ki so za vse enaka. Hvala. Um. Najlepša hvala sedaj pa gospod eh, Skopaček iz Češke, ki predstavlja IKR. Pekne eh, za slovo, eh, skaj odpoledne, kolega. Najlepša hvala, hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Spoštovani kolegi, za začetek naj povem naslednje. Na podlagi tega, kar so povedali kolegi, imam občutek, da nihče ni opazil, da v Evropi živimo preko svojih zmožnosti. Različne države imajo eh, velike primankljaje in zato ne razumem, da sedaj res tako pritiskate, da bi morali odpraviti naše prihranke. Tukaj govorijo o različnih fiskalnih politikah in ali želite, da sprejmemo proračune, ki bodo sprejemali še večje primankljaje. Namreč na tak način smo se na začetku zakopali v to krizo v evropskem območju po letu 2008. Kolega pred menoj je govoril o tem, da je Evropa v tem trenutku, kakor bi bila na ladji Titanik. In ti deficiti so se zgodili zaradi različnih eh, socialnih podpor, ki so enostavno neozdržne. Celo države članice, ki so bile ustanoviteljice Evropske unije, ne spoštujejo več svojih lastnih pravil. Ne spoštujejo pravil, za katere zahtevajo, da jih eh, spoštujejo države, ki želijo pristopiti v evrsko območje, naprimer. In denar se ustvarja predvsem v zasebnem sektorju. Če bomo zato sedaj podjetjem naložili več in več pravil, potem ne bomo ustvarili novih delovnih mest v Španiji in Italiji, kjer je vedno več brezposelnosti mladih. Evropska unija bi lahko postala zgled In sedaj razpravljamo o naslednjem večletnem finančnem okviru, tudi na češkem smo o tem razpravljali v parlamentu in Evropsko unijo pozivamo naj začne vrčevati. Potem, ko Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo, se mora proračun Evropske unije znižati. Ne smemo porabljati preveč lastnih sredstev, ampak moramo vrčevati. Sam sem relativno kritičen glede tega, kako bi lahko harmonizirali obdavčitev v Evropski uniji. Za osrednje evropske in vzhodno evropske države bi to namreč popolnoma uničilo našo konkurenčnost. Pri nas namreč nimamo tako velikega in razširjenega trga kot stare države članice in zato bi težje sprejeli takšno zakonodajo. Ne moremo tekmovati za Francijo in to bi našemu gospodarstvu zadalo velik udarec. Razmisliti pa moramo še o nečem. Iz različnih političnih skupin, torej tudi od liberalcev, celo od komunistov, smo slišali enako. V evrskem območju naj bi si vsak sam izbral, kako globoko se želi integrirati, koliko sprejeti. Namreč eh, mislim, da je postalo jasno, da ne bomo dosegli kompromisa in zato morajo imeti države članice svobodo, da same izberejo, koliko želijo, kako globoko se želijo vključiti. Naša država že ima negativne izkušnje s komunizmom in jaz se ne želim vključevati v takšne projekte. Hvala. Najlepša hvala. Nekateri pravijo, da želijo manjši proračun, po drugi strani pa ne želijo, da bi bilo manj proračunskih sredstev na voljo za kohezijsko politiko in to je težko združiti. Če imamo manj proračunskih sredstev in želimo več denarja za kohezijsko politiko, to bo težko storiti. Morda pa mislite, da bi morali kohezijski politiki nameniti manj denarja, no v tem primeru pač eh, je vaš argument logično gledano konsistenten. Sedaj pa dobi besedo gospod Situ iz Romunije, ELS, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Um... Hvala lepa, predsedujoči. Spregovoril bi o priporočilih za posamezne države, specifično za Romunijo. Namreč občutek imam, da romunska vlada teh eh, priporočil ni sprejela. Jaz pa se z njimi strinjam. In eh, prav zato imamo občutek, da se bo primankljaj v Romuniji še povečal in zato bo še težje biti skladni z temi priporočili. Želel bi si, da bi Evropski parlament nekako prisilil Evrop romunsko vlado, da začne spoštovati ta priporočila. To bi bil prvi komentar. Bi pa se navezal tudi na splošen problem eh, delovne sile v Romuniji in drugot v vzhodnji Evropi. Glede na to, da imamo sedaj svobodo giva, gibanja za delavce, kar je nekaj zelo dobrega, se zaradi tega Romunija srečuje z določenimi težavami. Težko bomo dosegli gospodarsko rast v naslednjem programskem obdobju, glede na to, da imamo vse manj in manj delovne sile. V Romuniji našim delavcem ne moremo plačati za to, da bi se preselili nazaj iz Zahodne Evrope. Edina možnost, ki jo torej imamo, je, da uvozimo delavce iz držav, ki niso članice Evropske unije. Tukaj pa se pojavijo težave z birokracijo. Če želimo namreč pripeljati delavce iz neevropskih držav, potem imamo tukaj kar nekaj težav. Plačati moramo več, kot pa bi plačali lokalne zaposlene. Po našem mnenju bi morali tukaj spremeniti pravila. Pravilo, ki pravi, da moramo delavce, ki pridejo iz tretjih držav, plačati več kot minimalno plačo. Ko pa delavci iz eh, evropskih držav dobijo samo minimalno plačo. Glede na to, kakšne probleme ima s tem Romunija, mislim, da bi morali to spremeniti. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Debono dobi besedo, ki prihaja iz Malte in eh, je član ELS. Sorry, my mistake. Thank you. Se pravi, čujem gospa Debona. Najlepša hvala, rada bi čestitala eh, odboru Ekon, da je nam, nacionalnim poslancem, dal priložnost, da spregovorimo o priporočilih za posamezne države. Lokalni politiki bi morali biti del posvetovanja o takšnih poročilih, kot je naprimer poročilo o priporočilih za posamezne države in o letnem poročilu o rasti. To je namreč pomembno pri proračunskem načrtovanju za posamezne države. Komisija trenutno eh, prestrukturira kohezijske in strukturne sklade in eh, upam, da bo Malti to koristilo. Namreč eh, ti skladi omogočajo okrepitev naložb v naše gospodarstvo prestrukturiranje zdravstvenega sistema in pokojninskega sistema je še vedno izziv, s katerim se srečujemo, kljub temu, da smo dosegli visoko gospodarsko rast. Naše prebivalstvo se stara, poleg tega imamo visoko stopnjo inflacije, poleg tega imamo zelo nizko udeležbo žensk na trgu dela, veliko pa je tudi mladih, ki zapustijo šolanje vsi ti faktori skupaj seveda povzročajo težave pri vzdrževanju našega sistema. Želimo si, da bi se standard življenja ohranil in da bi ga lahko uživali vsi naši državljani. Prav zato moramo razmisliti o tem, kako bi lahko pripravili celovito strategijo, zato da bi države članice Evropske unije, kot naprimer Malta, ne bi eh, zašli v krizo zaradi pokojnin dolgoročno gledano. Če bomo ohranili takšen status quo, eh, se bo to namreč gotovo zgodilo. Hvala lepa. Nadaljujemo z Malto. Besedo namreč dobi gospod Beddingfield. Za SND, izvolite. Degree of coordination of fiscal policies is. Usklajevanje fiskalnih politik je ključno pri strukturnih izzivih, s katerimi se um, srečuje ena država članica, se lahko to potem prenese tudi na druge. Zagotoviti moramo rast, pa tudi nova in boljša delovna mesta in socialno pravičnost za naše državljane. Koristi teh strukturnih reform so dovoljšna motiva motivacija za njihovo izvajanje, vsaj če gledamo srednji in dolgoročno. Učinkovito izvajanje priporočil je odvisno od tega, kakšno odgovornost prevzemajo različni deležniki in odvisno od tega, kdo bo čutil učinke. Nacionalne države imajo seveda tukaj ključno vlogo pri tem, da pripravijo zakonodajo za takšne reforme. Mi smo tudi najbližje tim in najbolj čutimo učinek takšnih odločitev na Malti predstavniki nacionalnega parlamenta in Evropskega parlamenta ostajajo tesno v stiku z našimi voljivci. Kakorkoli že, najti moramo ravnovesje med tem, da opredelimo izzive in pripravimo priporočila, ter istočasno še vedno omogočimo deležnikom, torej vladi in socialnim partnerjem, moramo omogočiti fleksibilnost, da um, te izzive odpravijo na najboljši, najbolj učinkoviti način, seveda pa pri tem upoštevamo tudi specifične značilnosti posamezne države. To je ključno pri pripravi fiskalnih orodij. Le na tak način je naša država uspekla, dosegla rezultate, ki jih je dosegla. Imamo stabilno, močno gospodarsko rast uh, in nizko brezposelnost. Hvala.

ki se je izkazalo tudi iz zadnjih statističnih podatkov in sicer vidi se, da Evropska unija počasi izhaja iz krize, rast narašča, brezposelnost upada. To je zelo pomembno in ekonomski cilji avstrijskega predsedstva so tudi v tem smislu naravnani in bodo omogočili nadaljni napredek. Uh, Mačarska je zadovoljna z eh, napredkom, ki je bil ugotovljen že v, pač v času evropskega semestra. Temu postopku seveda tesno sledimo v sodelovanju s komisijo in izziv je zdaj v tem, kako države članice sprejemajo priporočila Evropske komisije in uresničujejo uh, potrebne reforme tako, da bodo te uspešne. Trenutna povezava med evropskim semestrom in strukturnimi ter kohezijskimi skladi pa ni uravnotežena. Zelo težko je namreč v tem, kontekstu zadnjih let pripraviti dolgoročno strategijo. Res je, da je v naši državi prišlo do ponovnega gospodarskega zagona tudi zaradi eh, stabilne eh, proračunske politike in finančne discipline in zaradi tega tudi po našem mnenju ni treba še okrepiti dodatno te povezave med državami strukturnimi kohezijskimi skladi na eni strani ter proračunsko politiko na drugi. Med drugim nas v prihodnjem letu čakajo kar pomembni novi izzivi, naprimer Evropske valitve in na to sprejetje novega večletnega finančnega okvira. Zato je seveda pozitiven namen Eh, namenjanja dodatnih sredstev za inovacije in za razvoj podeželja, vendar pa eh, to ne sme iti na račun tradicionalnih inštrumentov, ki pa prispevajo k konkurenčnosti Evropske unije, k uresničevanju njene energetske politike in eh, vse te dodane vrednosti Evropske unije moramo ohraniti. To je pomembno. Um, we... Najlepša hvala nihče drug ne prosi za besedo. Vem, da niso spregovorili vsi poslanci iz nacionalnih parlamentov, ki so tukaj. In preden povem še jaz nekaj in dam besedo gospodu Mavridisu, naj povem, da imamo še vedno kar nekaj časa. Nikogar ne silimo k temu, da spregovori, ampak če želi še kdo kaj dodati, imate sedaj priložnost, da to storite. Ja, kolega ni tukaj. Če bo prišel, mu bomo dali besedo. Razen njega, pa drugih eh, sedaj ni. Ampak tukaj je kar nekaj kolegov iz nacionalnih parlamentov, ki niso spregovorili. Če želite, lahko to sedaj storite. Na začetku smo bili bolj pesimistični glede tega koliko ljudi lahko vključimo na uh, seznam govorcev. Rekli smo samo eden iz vsake države, ampak vidim, da imamo več časa na voljo, tako da če kdo želi, se lahko vključi v to razpravo. Jaz bi podal nekaj začetnih komentarjev. In če se kdo odloči, da bi rad spregovoril v času, ko bom eh, govoril jaz, lahko to potem tudi storite dajte znak sekretarjatu in eh, vam bomo dali besedo. Slišali smo kar nekaj različnih komentarjev v tej razpravi in predstavili ste zelo, zelo raznolika stališča. To pa kaže na to, kako težko je sprejeti skupen način gospodarskega upravljanja v Evropski uniji. Tukaj imamo monetarno unijo, ki je nekako umeščena v širšo Evropsko unijo. Pokomentiral bi nekaj stvari, ki smo jih slišali. Najprej vprašanje fiskalnih pravil. Tukaj imamo dva sklopa težav. Prvo vprašanje je, kakšen model gospodarske politike nam je ljubši. Drugo vprašanje pa je, ali si želimo oziroma ali potrebujemo dodatna potre pr pravila ali pa jih ne potrebujemo. Kot nekateri veste, se jaz zauzemam za to, da imamo dovoljšno mero fleksibilnosti tudi eh, znotraj pravil za stabilnost. Ta pravila, po mojem mnenju, nikakor niso popolna, zdijo se mi precej pomankljiva in sicer iz različnih razlogov. Ampak po drugi strani, in zato uh, cenim prispevek eh, kolega Rebola iz uh, Italije, ki sicer ne pripada moji stranki, ampak popolnoma drugi stranki. Ampak mislim, da nihče ne bo izpodbijal to, da potrebujemo pravila. Lahko rečete, da se ne strinjate s temi pravili, da se ne strinjate s tem, kako se pravila izvajajo, ampak nihče ne bo postavljal pod vprašanje dejstvo, da potrebujemo nekakšna pravila. Se pa potem začne razprava glede tega, ali so pravila pravilno zastavljena in ali se jih pravilno izvaja. Ne morem se upreti temu, da bi pokomentiral to razpravo o Italiji in proračunu, in zato naj povem, da je težko reči, da ta osnutek o proračunu ni v skladu s pravili. Namreč pravila zahtevajo to, da imajo, imamo 0,6 odstotne strukturne prilagoditve v skladu z matrico. Vlada pa tukaj predlaga 0,8, imamo torej 0,4 odstotne točke razlike med ciljem in uh, tem, kar predlaga vlada. Moj predlog italijanskim kolegom je naslednji: če komisija pravi, da je to veliko odstopanje, potem ne morete žaliti komisarja. Gre namreč za veliko odstopanje in to je dejstvo. V samem dokumentu vlade piše, da gre za veliko odstopanje. Namreč res je, to je veliko odstopanje. Marža fleksibilnosti je do 0,5 in potem 0,25 v naslednjih dveh letih. torej med 0,5 in 1,4 imamo 0,9 odstotne točke razlike. Torej, tukaj gre za veliko več kot samo toliko, kolikšna je marža fleksibilnosti. Ampak recimo, da izkoristite vso fleksibilnost, ki je možna za strukturne in reforme in pravila tukaj. Še vedno je 1,4 veliko preveč. Torej, komisija mora reči, da gre tukaj za veliko odstopanje, to je namreč dejstvo. In kaj se zgodi, če imate veliko odstopanje, potem se začne postopek v ta namen. Ampak to ni stigma samo po sebi, namreč veliko držav je bilo že pod tem postopkom, v tem trenutku, naprimer Španija. Skoraj vse države Evropske unije, razen ene ali dveh, so že bile podvržene temu postopku. Torej, ne morete reči, da. Francija je tukaj eh, kršila ta pravila, pa se jim nič ni zgodilo. Ne, kršili so ta pravila, začel se je postopek in potem eh, so izvedli določene ukrepe. Ne morete pa kar tako žaliti komisije, samo zato, ker je sprožila postopek na podlagi pravil, ki veljajo. Če bi bila torej razprava bolj umirjena, potem bi na trgu bilo veliko manj težav. Z trenutnimi maržami fleksibilnosti ne morete doseči 1,4, zato je torej eh, smiselno, da sedaj v tem postopku nekako postopoma dosegate znižanje. Namesto da torej začenjate z razpravo o tem, ali je se kdo zaroti proti tej vladi ali oni vladi, bi bilo bolje, da začnemo z smiselno razpravo o tem, kako se upoštevajo določena pravila. Pa še nekaj. Na evropski ravni nimamo dovolj instrumentov za to, da bi podprli gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. In to je res. Nekateri izmed nas mislimo, da potrebujemo naložbeno strategijo, naložbeno orodje in večji proračun. Namreč, če ne želimo vedno več eh, prispevkov iz nacionalnega proračuna, potem potrebujemo višji skupni proračun in tudi večjo disciplino. Razprave danes kaže na to, da je edina pot naprej, glede na to, da obstajajo stališča, ki eh, jih ni mogoče poenotiti, to, da dokonč dokončamo monetarno unijo. Na tak način bomo imeli učinkovita orodja, s katerimi lahko zagotovimo gospodarsko stabilnost in rast. To je moje osebno mnenje. Javil sem se kot poslanec in član tega odbora. Je pa seveda v odboru ikon več različnih stališč, ki se razlikujejo ena od druge. Nekateri se strinjajo bolj z kenezijanskim pristopom, drugi pač ne. Obe stališči tukaj sta pa čisto primerni za enotno urodje upravljanja. Odvisno od volitev bo potem pač prevladala ena politična usmeritev in evropske volitve se bodo, bodo služile temu, da vidimo, kakšno bo vzdušje v eh, Evropski komisiji kasneje. Komisija sedaj je bolj eh, centralno levo usmerjena in zato je tukaj več fleksibilnosti. Naši državljani pa se lahko torej na volitvah prosto odločajo, koga želijo na teh vodilnih mestih. Kaj je po mojem mnenju tukaj pomembno? Razprava med evropskimi poslanci in nacionalnimi poslanci mora potekati na konstruktiven način. Razmisliti moramo o tem, kako lahko premostimo te razlike, nacionalne, politične in druge razlike. Seveda je zdravo, da obstajajo v Uniji 28 oziroma v prihodnosti 27 držav obstajajo razlike. Ampak mislim, da lahko najdemo neko eh, skupno pot, ne glede na to, te razlike med nami. Zaradi tega torej pozdravljam konstruktivni ton razprave. Še dva zadnja komentarja bi podal. Fiskalna pravila pakta za stabilnost ne govorijo samo o deficitih in eh, dolgovih, govorijo tudi o makrogospodarski stabilnosti in uravnoteženosti. Ta del pakta za stabilnost se izvaja manj, drugi del pa bolj, kot je povedala kolegica Pravaš Beres in tudi kolega iz stranke Lega Nord. Torej vidite, kako zanimivo je dve popolnoma nasprotni stališči, ki se glede nečesa vseeno strinjata. Torej, Če govorim iz italijanskega stališča, mislim, da če želite boljše izvrševanje, tukaj bo to samo škodilo vam. Ampak res je. Primarni presežek tukaj, če je več kot 600 odstotkov, eh, moramo pač razmisliti o tem, kakšna so pravila, ki jih je Evropska komisija pripravila. In potem se pač spreminja tukaj ocena. Torej, ni res, da se ni nič zgodilo. In potem so v določenih državah članicah jezni na komisijo, pa ni prav, prisluhniti si moramo. Še nekaj, kar se mi zdi zelo zanimivo, makrogospodarsko pogojevanje. Tukaj vidimo jasne povezave med gospodarsko politiko, fiskalnim nadzorom, paktom za rast in razvoj in uporabo kohezijskih sredstev. In tukaj se mnenja v Evropskem parlamentu razlikujejo. Včasih se zdi, da v nacionalnih parlamentih eh, tudi niso vsi navdušeni nad tem. In zato je dobro, da se posvetujete z nacionalno vlado. Namreč o tem se sedaj pogovarjamo v uredbi o eh, skupnih določbah. Tam se bo odločalo o tem, ali bodo makroekonomska pogojevanja ostala v enaki obliki kot sedaj sedaj se niso izvajale v Španiji in Portugalski so jih poskušali izvajati, pa se to ni zgodilo. In nacionalni parlamenti se morajo posvetovati o tem s svojo vlado, namreč trialog se bo kmalo začel. V Evropskem parlamentu sedaj poteka razprava o tej točki. Tako, to je nekaj misli, ki sem jih želel podati, sedaj pa vidim, da je gospod Papa Dimulis prišel tako, da bi mu tudi kar takoj predal besedo ne bom več zavlačeval pogovorov. Uh, Seveda, časa imamo do pol petih. In tudi izkušnje iz Evropskega tedna kažejo na to, da se lahko o tem veliko pogovarjamo. V prvem delu si vsi pripravijo govor in to je zelo dobro, ampak najboljši del razprave je ravno ta zadnji del razprave, ko se začne prava interakcija, dialog, ko se začnemo javljati k besedi in se odzivamo na različne komentarje. To je najbolj koristno. Upam, da bomo dobro izkoristili teh zadnjih 30 minut v duhu neke proste razprave. Ampak najprej, gospod Papa Dimulis. Tosi gnom, jati irta asmenon palisti. Najlepša hvala. Se upravičujem, ker zamujam, kar precej sem moral pohiteti. Prej sem bil na drugem odboru. Strinjam se s številnimi preliminarnimi pripombami poročevalca. Kostasa Mauridesa. Kaj sem želel izpostaviti. Evropska unija in še posebej evroobmoče nista uložila potrebnega truda v to, da bi sebe in države članice pripravila na soočanje z naslednjo krizo. In do naslednje krize bo prišlo, prav gotovo, krize se vedno pojavljajo v ciklih. Naprimer, bančna unija. Dva stebra sicer napredujeta, ampak tretji stebr, schema depozitov. Tukaj delo še ni bilo zaključeno, prihaja do zamud. Evropska komisija je to predlagala, Evropski parlament to podpira, tako bi se bomo lahko izognili sistemski krizi, ampak temu nasprotujejo na svetu. Saj imajo nekatere države članice skoraj da nekakšen neformalen veto na to vprašanje. Pa še nekaj pomembno. Boriti se moramo tudi proti nevrednemu obsegu davčne utaje z davčnimi odločbami. Komisarka gospa Vestagereva je dejala, da so velike multinacionalke na podnarekovaj zakonit način poiskale nekašne vrzeli, znotraj katerih se izogibajo obdočitvi. Masa pa je torej plačajo več. In to izkrivlja konkurenčnost v prid velikanov in na škodo manjših akterjev. Obdavčiti moramo tudi digitalno gospodarstvo. Žal nam zaenkrat, če ni uspelo vzpostaviti ustreznih predpisov, in giganti digitalnega gospodarstva, in digitalne revolucije bi morali več prispevati. Poznamo naprimer zadevo Google, pa tudi zadevo McDonald's. Končno to obravnavamo. Kar me v odločeni meri veseli, po štirih letih mojega mandata je tudi Grčija izstopila iz programa prilagoditve. V Grčiji se zdaj spremlja izvajanje določbe nacionalnega proračuna skladno z okvirom evropskega semestra. In želel bi povdariti naslednje. Glede na to, da se trenutno v Italiji ukvarjajo s hudo situacijo, je prav gotovo spodbudno to, da se je uspelo Grčiji izogniti deficitom in doseči presežke. Okrevamo torej na dober način. Hvala. Thank you. Najlepša hvala. In čestitke Grči, seveda. Jaz sem se odzival na vprašanje, na katero bi se lahko odzval ti, Dimitrijo, zgled, gre za vprašanje novega proračuna in reza v pokojnine. Morda bi bilo koristno, da bi pokomentirali še vi to. Najprej bo na vrsti vaš kolega, potem pa boste to pokomentirali še vi. Gospod Beluras. Pedre, zelo eh, nasimioso tis krisimes eh, diapistosis pokajate i opije sine prolofitike. Najlepša hvala. Gospod predsednik Želel bi opozoriti na vaše zelo koristne komentarje, ki nam omogočajo poglobljen dialog. Moramo se čim bolj odstraniti ali pa oddaljiti od strahov, ki obstajajo posod po Evropski uniji in te strahovi so umetno ustvarjeni. Sam sem želel pokomentirati vprašanje pokojnin, to bo pokomentiral potem tudi Dimitrijevs. Mednarodni denarni sklad se je dogmatično zmotil pri svojih napovedih. Morda se še spomnite prve napake za multiplikatorji in podobno. Torej, Mednarodni denarni sklad je napovedal res upokojnine, saj je napovedal, da nam ne bo uspelo doseči ravni za primarne presežke in gospodarsko rast. Ampak v zadnjih treh letih smo bili priča prekoračitvi teh presežkov. Presegli smo jih kar za 3,5 odstotkov, prav tako je naša gospodarska rast zelo dinamična. Letos naj bi bila nad 2 odstotka, naslednje leto pa morda celo 2,5 ali 2,6 odstotka, tako kot napoveduje mednarodni denarni sklad. Zdaj pa še dva komentarja glede reza v pokojnine. Upokojenci v Grčiji, pa tudi v Italiji, verjetno. Se zaradi te hude krize in še vedno odprtih ran soočajo s hudimi finančnimi težavami. Še vedno morajo, na primer, podpirati in financirati tudi svoje otroke in unuke, ki so brez zaposlitve. Ti pokojninski rezi se bodo razpršili na celotno gospodarstvo. Če pa ne bomo zarezali v pokojnine, bo to prav gotovo pomenilo tudi podporo gospodarski rasti. Ampak priti mora do jasne odločitve tako strani evropskih institucij kot strani mednarodnega denarnega sklada. Če bo pri tej razpravi ostala še kakršnakoli senca dvoma, bodo to trgi izkoristili in to ne bo dobro za nas in pa za rešitev. Najlepša hvala za besedo. Dimitrios, please. Dimitrios, izvolite. Najlepša hvala. V Grčiji smo optimistični. Menimo, da nam bo uspelo v celoti izpolniti naše zaveze, tudi v letih 2018 in 2019. Zavezali smo se tri odstotnemu primarnemu presežku, tako v letu 2018 kot 2019 približujemo se koncu leta 2018 in ocena Evropske komisije že napoveduje, da bomo prekoračili zastavljene cilje. Evropski funkcionari celo omenjajo primarni presežek, ki bo presegel 4 odstotke. Lani smo presegli 4 odstotke, 4,2 odstotka, čeprav je bila temeljna zaveza 1,75 odstotkov kaj si želimo storiti zdaj? Želimo prepričati vse Evropsko komisijo, Evroskupino, pa tudi mednarodni denarni sklad, da naj nam zaupajo, saj bomo izpolnili zaveze tako za letošnje leto, kot za naslednje leto. In zato bi vse pozvali, naj se nikakor ne odločijo na ta protiproduktivni ukrep reza v pokojnine. Ta rez je v preteklosti že znašal 40 odstotkov. Vi ste predstavniki evropskih državljanov. Ali bi bilo enostavno za kogarkoli v vaši državi članici, da bi izgubil teh 40 odstotkov pokojnine? Na osnovi dejstev podatkov bi vas želeli prepričati v drugačen pristop. Pred dvema dnevama je mednarodni denarni sklad popravil napoved za grško gospodarstvo. Aprila so napovedali 1,8 odstotno gospodarsko rast, včeraj pa 2,5 odstotno. Kaj se je zgodilo v Grčiji? Mednarodni denarni sklad se po številnih letih sooča tudi z napovedjo Evropske komisije in grške vlade. Napovedjo, ki jo poznamo že kar nekaj časa. Kljub temu je mednarodni denarni sklad ustrajal pri nekaterih rezih, ki sploh niso bili utemeljeni, katerim ni pozva, pozivala niti Evropska komisija, ne evro, skupina, ne kdorkoli drug. Evropski komisar Moskoviči ter gospod Regling, vodja mehanizma za stabilnost, sta pozitivno govorila o grških financah. In zdaj, ko nismo več v programu reševanja, lahko štete na to, da bomo izpolnili naše zahteve. Je pa res, da morajo nacionalni parlamenti izbrati ustrezno politično mišljenico, na osnovi katere bo mogoče še naprej dosegati te cilje. Te cilje bomo dosegli, ampak od poslancev drugih držav članic pričakujem, da bodo spoštovali našo pravico, pravico našega parlamenta, da se odloči glede tega, kako bomo dosegli naše cilje. Stvari dobro, kažejo. In gospod Gualtieri, ki je predsednik odbora Ekon, mi bo pri tem pritrdil. Naši podatki so točni in verodostojni. Hvala. Najlepša hvala. Grčija ima precejšnji primarni presežek in je bila zato izuzeta iz postopka ravno iz tega razloga. Zdaj, ko Grčija presega črte primarnega presežka za dodatnih za dodaten en odstotek v primerjavi z napovedjo mednarodnega denarnega sklada. Tukaj gre res za celovito okrevanje in morda bi bila res dobra odločitev, da bi sprejeli določene spremembe v proračunu. Zdaj pa gospod Averov Neofitu, predsednik odbora za proračunske zadeve iz Ciprskega parlamenta v imenu skupine ELS. Najlepša hvala. Res je, da je Grčija izstopila iz tega programa prilagoditve. Ta program je povzročil veliko neošečnosti in težav našim državljanom. Te težave so se nadaljevale kar 8 let. Grčija pa je danes na dobri poti do gospodarske rasti. In kot so povedala grška kolega, smo presegli kakršne koli napovedi. Grčija bi morda lahko premustila svoje težave že po treh, štirih letih, ne pa šele po osmih letih, ko smo izstopili iz programa pomoči. In tako lahko pokomentiram tudi vse tiste, ki pravijo, da so ti programi prekletstvo. Ne vem, morda nam ti programi dajo možnost, da se popravimo. Na to kažejo tudi primeri Irske, Portugalske in Cipra, zdaj pa tudi Grčije. da se ne bi znašli v novih fiskalnih poslovščinah, mislim, da bi se morali opreti na neko temeljno načelo. Naši prihodki niso vedno konstantni, ampak če predvidimo določeno dinamiko izdatkov, ti izdatki postanejo stabilni. Tudi če pride do obdobja niže gospodarske rasti, imamo nekakšno fiskalno odstopanje, s katerim se moramo soočiti, in potem se država znajde v težavah. V Cipru smo, na Cipru smo morali zarezati v plače in pokojnine. In to smo morali storiti, če tega ne bi storili, ne bi mogli izplačati nobene plače in nobene pokojnine. Če bi se tega vsi v Evropski uniji bolje zavedali, bi lahko ustvarili bolj stabilne pogoje za evropsko gospodarstvo in za vse države članice. Pa še zadnja pripomba. Grčija, Cipr, Portugalska in Irska so izplačale delž deficita zaradi evropske politike. Vstopili smo v evro območje, sprejeli smo evro kot lastno valuto. politika spremljanja je postala skupna politika. V 70 letih smo dobili toliko različnih politik spremljanja, tudi še s Torčkom in številnimi drugimi pobudami. No, zdaj pa smo stvari uredili in to prav gotovo velja tudi za splošno fiskalno situacijo držav članic Evropske unije in Evromoče. Najlepša hvala. Še vedno so predpisi precej kompleksni. čeprav je morda res, da so bila nekatera fiskalna pravila morda celo preveč usklajena. Če ni več drugih govorcev, bi morda lahko predali besedo poročevalcu. Gospod Mavredis, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom govoril grško. Skrbno sem prisluhnil temu, kar je ste danes povedali, glede nekaterih točk se ne moremo strinjati, pri nekaterih vprašanjih pa bi se lahko bolje razumeli. Naj predstavim primer. Če ustrate pri tem, da bi bilo treba zmanjšati obdavčevanje premožnih, obenem pa naj bi zagotovili tudi več izdatkov za socialno politiko. Če je to vaše stališče, potem se verjetno glede tega nikoli ne bomo mogli strinjati. Ampak želel bi pokomentirati še nekoliko bolj tri točke, glede katerih pa se moramo dogovoriti. Slišali smo, kako je bilo s primerom Grčije in mislim, da je to tudi zelo dober argument, ki kaže na to, da potrebujemo fleksibilnost. Fleksibilnost pri uporabi evropskih predpisov. Ta fleksibilnost ne pomeni, da lahko vsaka država članica počne karkoli si želi, ampak če poskrbimo za določeno mero fleksibilnosti in ustrezno izvajanje socialnega stebra, potem bi človeško revščino in mizerijo v precejšnji meri že rešili. Naj zaključim z naslednjimi besedami. Tisti, ki menite, da ima Evropska komisija prav, vam bi želel dejati, da je komisija leta 2015 oblikovala predlog glede fleksibilnosti pri teh pravilih. Ampak pogosto Evropska komisija deluje skregano zdravo pametjo in pa tudi proti solidarnosti. Na to pa še kohezijska politika in kohezijski skladi. Kako naj prepričamo evropske državljane, da potrebujemo boljše makroekonomske pogoje v državah članicah, če želimo dostopati do tovrstnih skladov? Te skladi so bili ustvarjeni z namenom zagotavljanja socialne kohezije. To, da zdaj postavljamo neke pogoje in predpogoje, pa že pomeni nekakšne sankcije za tiste države članice, ki si želijo dostopati do teh skladov, čeprav dostop do sklada potrebujejo. Zelo jasni moramo biti glede tega. Pa še nekaj bi želel povedati, gospod predsednik. Kadarkoli slišim, ko kdo govori o poglabljanju ekonomske monetarne unije, mislim, da bi bilo najprej treba povdariti, da potrebujemo evropsko schemo o depozitih. Sicer ne moramo predtem nikako govoriti o zaključevanju monetarne unije in pa bančne unije. Najlepša hvala, lepo se zahvaljujem poročevalcu. This has been uh... Zahvaljujem se tudi vsem nacionalnim poslancem. Ta razprava je bila zelo dinamična in koristna. Navezal bi se na to, kar je povedal na koncu naš poročevalec. Fleksibilnost je eno, postavljanje pod vprašanje pravil pa nekaj drugega in to seveda ni nujno kompatibilno s cilji unije. Ampak veliko lahko še storimo za to, da izboljšamo gospodarsko upravljanje na evropski ravni. In upam, da bomo k tej razpravi v naslednjih mesecih lahko še prispevali, pa tudi v naslednjem zakonodajnem ciklu. Prav tako upamo, da nam bodo nacionalni parlamenti s svojimi razpravami pomagali odpraviti pomisleke, strahove in pomankanje zaupanja. Vsem se lepo zahvaljujem. Zdaj potrebujemo petminutni premor, potem pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. Dvorano je treba nekoliko preurediti. Seveda pa, če želite prijatelji iz nacionalnih parlamentov ostati, seveda lahko prisluhnete tudi razpravi pri naslednji točki. Imate tudi dnevni red. Gre za predlog direktive 2021-2021. sveta o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti. To torej ni tako daleč od te teme, o kateri smo se ravno kar pogovarjali. Naša vrata so odprta, tako da se prav gotovo lahko udeležite nadaljevanja naše seje. Zaenkrat pa premor. Hvala.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

Yeah. Um, so we start uh, our next point. Tako, prečenjamo z naslednjo točko, to je točka 19, krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah. Kot veste, je to predlog direktive. Ki naj bi vključil del fiskalnega kompakta v evropsko zakonodajo, je pa to zelo sporno vprašanje in zato trenutno na svetu tega sploh ne obravnavajo, je pa gotovo pomembno, da se tega lotimo. Začeli bomo torej z razpravo o tej točki. Poročevalka je bila v tem primeru Denuta Hübner, predstavljal pa jo bo danes Markus Ferber. Markus Ferber, imaš besedo. Še dobro, da mi je Denuta pripravila dober dokument, govoril bom v njenem imenu. Predlog v Evropski pravni red prenaša vsebino pogodbe iz leta 2012 o stabilnosti in upravljanju ekonomske unije. To je medvladni sporozum. Skladno z 16. členom pogodbe o stabilnosti je predviden prenos pogodbe v zakonodajo Evropske unije v petih letih po začetku veljavnosti. Ampak to, kar je prenešeno, trenutno predloga je večina tretjega člena TSCG. Glavni sebinski elementi so te, tega, so to, da države članice vzpostavijo nekakšen okvir stalnih digitalnih fiskalnih pravil. Obenem to pomeni tudi obveznost države članice, da vzpostavijo avtomatični popravni mehanizem, ki bi se aktiviral v primeru precejšnjih odstopanj od srednjeročnih proračunskih ciljev. Jaz oziroma poročevalka podpirata ta predlog, vsaj načeloma, in menimo tudi, da Evropska komisija pravočasno obravnava to vprašanje. Potrebujemo medvladne dogovore, sploh po globalni finančni krizi. Kljub temu bi bilo mogoče ta predlog še izboljšati, pravi poročevalka. Štiri točke so navedene. Glavna točka je povezana s pravno podlago. Evropska komisija je namreč navezala svoj predlog na drugi pododstavek pogodbe, s čimer naj bi nadomestili protokol številka 12, ki je pripet pogodbi o presežnem deficitu. To se je uporabljalo leta 2011 za uredbo sveta, kar je bil del še z točka, vendar pa to ni nadomestilo protokola 12. Takrat je bilo torej ugotovljeno, da ta drugi odstavek pogodbe omogoča doseganje ciljev v manjšem obsegu, kot jih predvideva protokol. Komisija bi torej želela pojasniti obstoječi okvir, se pa osredotoča le na postopke in nikakor ne namerava prilagoditi ali pa nadomestiti 12. protokola. Potem pa imamo še tretji podazdavek v omenjeni pogodbi, kjer je mogoče opredeliti podrobna pravila za izvajanje. Gre torej za protokol 12 to bi bila boljša pravna podlaga za trenutni predlog. To je potrdila tudi pravna služba Evropskega parlamenta. Zavedamo se tega, da je pravna služba sveta prav tako predlagala spremembo pravne podlage za ta predlog. Odbor za ustavne zadeve, ki ga Danuta zelo dobro pozna, prav tako predlaga to spremembo. Za uporabo tretjega pododstavka pogodbe kot pravne podlage ne bi nikakor spremenilo področje uporabe ali pa obsega tega predloga. Nikakor ne bi to spremenilo niti postopka na Evropskem parlamentu, kjer bi se o tem še vedno posvetovali na običajen način. Bi pa to spremenilo postopek sprejemanja besedila na svetu. Drugi pododstavek pogodbe zahteva namreč anonimnost, tretji pododstavek pa zahteva kvalificirano večino držav članic. Zato se je poročevalka odločila spremeniti pravno podlago direktive z namenom in upanjem, da bo dosegla laže soglase glede tega pomembnega besedila na svetu. Druga točka, ki jo omenja v svojem poročilu, je soočenje z demokratičnim deficitom in tudi nekaterimi referenčnimi vrednostmi. Tretji člen TSCG predloga Evropske komisije ne vključuje takšnih referenčnih vrednosti. Referenčne vrednosti ostanejo tako kot v dvojčku in kot v TSCG-ju, če tega ne bomo razveljavili. Ta pristop nam omogoča ustrezno fleksibilnost, s tem pa lahko spoštujemo tudi raznolikost pristopov k izvajanju TSCG-ja. Na ta način bomo ta predlog prilagodili tudi prihodnosti. Namen tega predloga je prenesti sklop predpisov iz enega mednarodnega pravnega okvira v drugem mednarodnem pravnem okviru, v našem primeru v pravni red Evropske unije. Poročevalka meni, da je treba ta prenos upraviti tako, da to ne bo škodovalo prenosu pravil v mednarodno pravo, pa tudi izvajanje teh pravil znotraj mednarodnega prava. In če bi ustrezno poskrbeli za referenčne vrednosti, mislim, da bi lahko poskrbeli za vse države članice in za vse zadeve. Nobena sprememba torej ne bi bila škodljiva poleg tega pa bi te spremembe lažje podprli. Brez digitalnih referenčnih vrednosti bi bila ta direktiva odporna tudi na prihodnost in nobene potrebe ne bi bilo tega spreminjati, če bi bilo to že navedeno, tako kot predlaga poročevalka. Vključila je še nekaj v svoj osnutek mnenja. Najprej predlaga opredelitev significant deviation from the medium term, medium term objective, torej izrazito odstopanje od srednje ročnega cilja in to je zelo pomembno tudi pri sprožitvi samodejnega mehanizma. In tiste države članice, ki se bodo odločile za vstop v področju uporabe te direktive, bodo lahko bolje spremljale izvajanje fiskalnih pravil. Nekatera pravila se že uporabljajo za države članice evroobmočja. Zato poročevalka pojasnjuje, da ko je država članica že vzpostavila neodvisni subjekt znotraj dvojčka, lahko ta subjekt prevzame naloge, ki jih opisuje ta direktiva. Pripravljalka mnenja se veseli nadaljnega pogovora s oporočevalci in se veseli tudi sodelovanja. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala pričakujem živo razpravo, poznaj bom tudi sam predstavil svoje stališče glede tega. Naslednji na seznamu bi moral biti gospod Ugbaje, v njegovem imenu pa Prvonš Beres. Beaucoup, de... Hvala. Govorila bom torej v imenu gospoda Bajeja in tudi kot koordinatorka. Prebrala bom kar je napisal. Želel je povedati, da je po finančni in gospodarski krizi, ki je prizadela Evropsko unijo leta 2008, je EU sprejela drastične vrčevalne ukrepe, zato da bi s to pomočjo vzpostavila bolj trden proračunski okvir in preprečila negativno rast v Evropi eh, v naslednjih letih. In zato v imenu socialistov v Evropskem parlamentu trdi, da se ne strinjamo z vključitvijo pakta v pogodbo, dokler se pakt sam ne bo v podrobnostih eh, spremenil in popravil in kot pravimo že od vsega začetka te razprave, dokler ne bo opravljena ocena tega, kar eh, je ta pakt za stabilnost in rast lahko vsega. Eh, ustvaril. Seveda bi bilo po našem mnenju bolje, če bi ta pakt nadomestila neka pogodba za stabilnost, ki bi vključevala tudi ukrepe, kakršni so pripeljali do um, dodatnih vrčevalnih ukrepov. Uh, In uh, zato je potrebna globalna ekonomska analiza, globalna analiza um, evrskega območja. Tukaj je treba upoštevati tudi gospodarske kazavnike in ne samo finančnih. Uh, in um, zato se poudarja, da. Eh, ta pakt ne omogoča državam, da bi nadaljevali z naložbami, brez naložb pa ni mogoče eh, zagnati eh, rasti. Za skupino socialistov je torej sprememba pakta za stabilnost in rast bistvenega pomena za to, da se bo res lahko prispevalo k večji rasti in zmanjševanju revščine znotraj unije kriza v Evropi je se zares ustvarila nespremljive eh, neenakosti znotraj Evrope in zato je treba najti rešitve. Vrčevalni ukrepi, ki izhajajo eh, iz tega pakta, vzpostavljenega po letu 2008, je še dodatno eh, osiromašila našo družbo in povzročila velike neenakosti v številnih državah članicah in ob porastu populizma uh, zdaj potrebujemo takšno Evropo, ki bo bolj ščitila svoje državljane in ne Evropo polno pogodb, ki, je že, mm, ki jo je že prizadelo zelo veliko škode. No, in sama bi se rada vrnila k prvim korakom te zadeve. Uh, Po našem mnenju namreč taka pogodba za stabilnost in rast ne more biti vključena v zakonodajni okvir skupnosti, ne da bi jo pregledali, eh, najprej ocenili, no na to pregledali in, eh, in popravili. um, kot koordinatorji smo, se, smo pač želeli, da bi pravna služba uh, podala svoje mnenje o pravni podlagi, ki jo uporablja komisija. In tu se je izkazalo, da imamo v bistvu v konfliktu dve pravni podlagi. Po eni strani pogodbo za stabilnost in rast in po drugi strani šesterček in dvojček. Uh, In uh, zdi se, da pravna služba temu uh, postulatu ni sledila in si je zamislila nek drug scenarij. In sicer scenarij, ki je seveda za nas povsem nespremljiv in to je, da eh, bi prišli od pravne podlage, ki zahteva soglasje v sklepu, na pravno podlago, ki, se, ki zahteva kvalificirano večino. Pa čeprav v samem bistvu ta TSG spreminja uh, vse predpise, na katere se nanaša in se navezuje na 14. člen. In zato mislim, da mi predloga pročevalke ne bomo mogli podpreti. Hvala lepa. Sedaj pa Sander Lunes za IKR, e izvolite. Najlepša hvala. Robert se opravičuje, ker ga danes žal ni tukaj, zato ker so prejšnji eh, teden potekale volitve v Latviji. Zato me je prosil, da preberem njegov komentar. Robert Cile je sprejel predlog poročevalca tukaj, oziroma poročevalke, In e, glede na to, da je kriza končana, vseeno obstaja kar nekaj ukrepov za to, da se vzpodbudi gospodarska rast. Res pa je, da nekatere države članice živijo preko svojih zmožnosti. V našem parlamentu in drugod smo že razmišljali o tem, kaj bi bil pravi pristop za to, da zvišamo um, gospodarsko rast. In Roberts se strinja s tem, da potrebujemo nizke stopnje dolgov in eh, zdravo fiskalno načrtovanje. To je predpogoj za dobro gospodarsko rast. Razprava o fiskalnem sporazumu je bila pomemben dogovor med državami članicami in pomemben odgovor na finančno krizo. Direktiva sveta bi bila nekako eh, dober prevod tretjega člena v eh, sedajšnji zakonodajni okvir. Kar se tiče poročila gospe Hübner, je gospod Zile pozdravil še posebej to, da je to poročilo kratko. Poročilo je kratko in jedrnato in gospod Zile se zahvaljuje za to, da je poročevalka pripravljena pojasniti neke specifične zadeve. Je pa vseeno hotel omenjati še nekaj. Poročevalka je pripravila predlog glede tega, da se vzpostavi še en institut um, fiskalne prudenčnosti. Kljub temu, da je instrument iz direktive 474 to že predvidel. Gospod Zile se s tem ne strinja, namreč eh, komisija ni zadala mandata, da se nova institucija vzpostavi, ampak je celo zahtevala nasprotno. Direktiva po vsej vrednosti ne bo zahtevala novih struktur, piše tam, in zato eh, nima smisla, da se ustvarja nove strukture. Bi pa lahko izboljšali obstoječe institucije v določenih državah članicah, s tem se strinja tudi gospod Zile. Prav zato meni, da bi lahko nekaj predlogov sprememb izboljšalo besedilo, tako da bi bilo to bolj natančno. Potem pa še nekaj predlogov, kako izboljšati dejansko besedilo komisije, glede tega, naprimer, da se izboljša finančne določbe tukaj. Gospod Zile se veseli konstruktivnega sodelovanja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Iz skupine Alde ni nikogar. Nadaljujemo z zelenimi. Filip Lambert dobi besedo. Hvala. Mislim, da so se liberalci raje odločili, da se ne bodo prišli boriti za ta dosje, eh, za katerega pa se je vredno boriti. In to je zelo simptomatično v našem demokratičnem delu. In ravno tako sveta ni tukaj, seveda je to povsem legitimno, ampak dobro vemo, da je včasih laže sprejemati odločitve za zaprtimi vrati, kot pa eh, javno, kot to počnemo mi. Strinjam se s teboj, Sander, da potrebujemo zdrave javne finance, vendar pa bi želel reči še to, da če to želimo, potrebujemo tudi zdrave zasebne finance in če zasebnemu sektorju pustimo, da počne take neumnosti, kot eh, so nas pripeljali do finančne krize, potem pa zasebni sektor sprašuje javni sektor, opostite ali nas ne morete rešiti, potem to obravnavamo kot problem javnih financ. No, počakajte, edini edini problem, ko so bile javne finance slabo vodene, je primer Grčije. Vse druge težave je povzročil zasebni sektor in uh, zasebni sektor je tisti, v katerem je prišlo do krize in prosim, da se tega ne pozabi. Dv drugič. Če želimo proračunska pravila, ki naj se uresničujejo, morajo biti ta pravila smiselna in zato se morajo uh, opreti na ekonomsko znanost, ne govorimo o ekonomski viri, temveč znanosti, ampak znanost je rekla, da to, kar se nam pravi, da javni dolg nad 80 eh, odstotki ni eh, vzdržen, ni res. Eh, vidimo lahko tudi primere, kakšna je Japonska, naprimer, Eh, odvisno je pač v čigavih rokah je premoženje in to res ni nujno problem. Eh, oziroma to pravilo 60 odstotkov je povsem politična izbira, ki želim ponoviti, nima nič skupnega z znanostjo, z ekonomskimi vedami. In zato nikar eh, ne skušajte nas prepričati, da je teh 60 odstotkov um, ista stvar kot eh, dve oziroma tri stopinje globalnega segrevanja, ehm, za katere se borijo na okoljevarstvenem področju, ampak tam na podlagi znanstvenih dokazov, tukaj pa znanstvenih dokazov za to ni. Na to pa še nekaj. Eh, Eh, splošni promankljaj se je zmanjšal od leta 2012 3,7 odstotkov na nič celih 9 odstotkov. No, kot vidite, se je primankljaj torej zmanjšal s predpisi ali brez. In tako smo sedaj pod tem pragom 3 odstotkov, ampak vseeno pa so nekateri, kot je rekla Prvonš, bi res plačali ceno za to politiko. In danes slišimo, da se nekateri čudijo, o, nobenih javnih naložb več ni. Ja, seveda, kaj pa si, si predstavljate? če imamo proračunske in finančne predpise, ki onemogočajo eh, naložbe, in potem se ne moremo čuditi, da javnih naložb več ni. In to prav v trenutku, ko se mm, računi za socialo v Evropi vsak dan povečujejo, Hkrati pa se govori, da bomo potrebovali na tisoče milijard evrov, zato da se bomo lahko odzvali na um, podnebne izzive. Ampak poslušajte, ne, ko mi govorite, da to ni vzdržno za ekonomijo, potem vam bom rekel, poslušajte, ja, kadar človeka na zemlji več ne bo, potem tudi uh, ekonomija ne bo več imela nobenega smisla. Uh, Eh, in zato, ja, ok, res potrebujemo proračunske predpise, ampak ravno tako potrebujemo predpise uh, v zvezi z zasebnim zadolževanjem. Namreč, če človeka, človeku pustite, da um, izkorišča naravo v nasprotju z njenimi predpisi, ja, potem bo pač to počel. In če bomo ustrajali na tem, bomo pokazali, da smo nezmožni, da naše človeštvo, ekonomijo in gospodarstvo spravimo na pravo pot. In trenutno nimamo v rokah ničesar, kar bi kazalo, da se temu približujemo. In če sam preberem to besedilo, se seveda vprašam, ali se je komu zmešalo. Ali ste videli včeraj Salvinija in Le Penovo, ki sta se neki usajala čez eh, bruselske mehanizme? Poslušajte, no, eh, tukaj imamo sedaj nek način, ki se povsem eh, izogne nacionalnim parlamentom in ki zadeva proračunske predpise. Poslušajte, ta celo kralji so se morali. Eh, prilagoditi parlamentu pri vprašanjih eh, obdavčitev in proračuna. In mi tukaj pa skušamo eh, zapisati v pogodbo, da se pri proračunu lahko izognemo parlamentom ali kaj. Poslušajte, samo dodatne argumente dajemo tistim, ki stalno poudarjajo, da ta Evropa ne deluje demokratično. Ampak, če si preberem eh, pripravljene predloge sprememb, se res vprašam, ali v glavi tistega, ki jih je pripravil, vse deluje. Um, uh, Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Torvalc. Izvolite. Hvala lepa, jaz sem poročevalec v senci tukaj, res je. In uh, zaenkrat, če nisem naredil svoje domače naloge pri tem dosjeju, bom pa stopil v stik s poročevalko čim prej. Najlepša hvala eh, za guje, Marisa Matijas. Hvala lepa. No, prišli smo do trenutka, ko bomo morali, ko začenjamo razpravljati o vključitvi proračunske pogodbe v evropski pravni red in seveda smo mi proti politiki, eh, ki je pripeljala do priprave tega poročila. Sama pripravljam iz države, ki je zelo visoko ceno plačala za radi te politike in zato bi se želela navezati na to, kar sta rekla, povedala že Pervonš in Filip in predvsem bi se osredotočila pri tem na demokratično vprašanje. Namreč pri predlogu te direktive razpravljamo ponovno o tekstu, ki je samo še ena stopnička več pri uvajanju uh, stroge vrčevalne discipline v evropski eh, v pravni red. Seveda, vsi se strinjamo z proračunsko disciplino, ampak v bistvu tukaj ne gre prav za to. Gre za zelo slabo zamaskirano neupoštevanje nacionalnih demokratičnih pravil. In tukaj gre v bistvu za to, da se neodvisni organi, ki niso bili izvoljeni, postavijo na višjo raven v primerjavi z demokratično izvoljenimi vladnimi in parlamentarnimi predstavniki v državah članicah. Mislim, da je to res nesprejemljivo. Če eh, si ta predlog dobro ogledamo, lahko vidimo, da ti neodvisni organi se po tem predlogu ne omejujejo samo na to, da izpostavijo proračunske nepravilnosti, ampak imajo tudi pristojnost, da demokratično izvoljenim vladam naložijo ukrepe, ki jih morajo te uresničevati. In zato je to v nasprotju lahko s programom, ki so ga ki same vlade predstavile na volitvah in na podlagi katerega so bile izvoljene. Torej, tukaj nimamo nobene demokratične legitimnosti in tega ne moremo na nikakršen način sprijeti. Uh, eh, Potem pa še, kar se tiče rezultatov. Tudi tukaj se navezujem na kolege, ki so govorili pred menoj. Rezultati te politike so katastrofalni in spodkopavajo samo demokracijo. In zato res ne razumem. Ne razumem, kako sploh lahko razpravljamo o takšnem predlogu, ki je že pripeljal do tako katastrofalne situacije, ki sem jo že omenila. Kot sem že povedala, moja država je plačala za to zelo visoko ceno in sama sem bila v tej državi izvoljena in v zadnjih letih je eh, ta država v veliki meri uresničila ukrepe, ki jih je naložila trojka in ki so bili za eh, Portugalce katastrofalni. Ta uh, po, proračunska politika, ki s svojimi številnimi omejitvami, eh, ki smo jo pa sprejeli na nacionalni ravni, pa je imela bistveno boljše rezultate kot eh, ta huda vrčevalna politika. In nič od tega, kar smo že videli kot pozitivno, ni vključeno v predlog komisije. In zato. Res težko razumem da v tem trenutku, ko se avtoritarizem v Evropi razrašča, govorimo o predlogu, ki je nedemokratičen in ki lahko še poveča krizo uh, v Evropski uniji in ki ima lahko eksplozivne posledice. Ne gre za predlog, ki bi bil vreden Evropske unije, v kateri se pogovarjamo enaki z enakimi in za takšno besedilo res ne bi želela prevzemati nikakršne politične odgovornosti. Hvala. Vali, Najlepša hvala, gospod Vali. Riguarda... Hvala, gospod predsednik. No, kar zadeva mojo skupino, lahko povem, da fiskal kompakt že po svoji naravi ni sprejemljiv za demokratično delovanje Evropske unije in še zlasti evrskega območja v tej fazi. Kljub temu, da imamo v tem trenutku direktivo, ki, katere namen je prenos celotne vsebine medvladnega dogovora, pa ta direktiva, se ne dotika razlogov za krizo v evrskem območju in v Evropski uniji. Videli smo, katere so glavne prednostne naloge in sicer vzpostavitev inštrumentov za kompenzacijo in za porazdelitev tveganja znotraj Evropske unije, ki so bistvenega pomena za to, da lahko neko valutno območje optimalno deluje. Če to ne tako deluje, ne moreš slepo slediti tem parametrom, ki so tukaj tako slepo postavljeni. In to nisem prvi, ki to ponavlja. Tudi Lambert je to povedal, tudi številni eh, ekonomisti, znani ekonomisti, avstrici, finci in drugi ugotavljajo, da te politike eh, niso primirne. Zato je zelo nevarno skušati vplivati na demokratično izvoljene vlade, eh, pri sprejemanju odločitev. Eh, pri katerih se je treba odločiti morda za nekoliko više izdatke, za kar bi šlo v prid ponovnemu zagonu ekonomije v trenutku ali v sektorjih v težavah in uh, usiljevati zelo neprožne inštrumente, kot smo videli tudi s temi uh, šesterčki, dvojčki in fiskal kompaktom. V bistvu se demokratični koncept s tem samo še krni in uh, evropski državljani imajo lahko glede tega projekta samo še več težav. Zato, kar se tiče začetnega predloga, menim, da ga je treba zavrniti. Ravno tako je treba zavrniti predlog poročevalke, da je treba spremeniti pravno podlago za to, da bi v svetu odločili s kvalificirano večino na mesto soglasno in to je nekaj, kar bi z, po našem mnenju lahko pripeljalo tudi do konca Evropske unije v družbenem kontekstu, v katerem bi države na jugu v, ob prihodnji ciklični krizi, do katere bo sigurno bilo, morda bili prisiljeni, da se izklopijo iz tega sistema, ki ni bil pripravljen sprejeti skupnih tveganj. In to zato, ker bi bila teža, breme ki bi jih morale te družbe in ti narodi prevzeti, preveliko. In zato si ti prizadevajo za rešitve, ki bi lahko, ehm, če že, ne pride do neke mm, skupne porazdelitve in prevzema mm, težav, eh, pripeljale tudi do eh, propada Evropske unije. Torej, gre za, eh, za, za nekaj, kar, kar sproža um, razhajanja znotraj Evropske unije. Hvala. Kdo še želi besedo? Markus in potem tudi jaz. Hvala lepa sem potrpežljivo poslušal eh, razpravo in malce me je presenetilo. Namreč ne govorimo o tem, da bi se ponovno pogajali o fiskalnem sporazumu. Ne. Vprašanje je samo, ali je ta fiskalni sporazum nekaj, kar bo še naprej kot eh, medvladni sporazum med sovrenimi državami, ali pa naj to postane evropska zakonodaja. Seveda lahko nadaljujemo z razpravo o fiskalnem sporazumu, ampak države, ki se zadolžujejo, pač denar prenašajo na tiste, ki, so, ki imajo vlasti državne obveznice. Ne vem, ali je to dobra socialna politika. To pomeni, da davkoplačevalcem vzamemo denar in ga dajemo v obliki obresti popolnoma drugi skupini državljanov. Meni se ne zdi, da je to bolj socialno, kot pa da bi denar obdržali v eh, državi in ne bi jemali tukaj eh, višjih pristojbin. Če se govori o japonski kot nekakšnem zgledu, ne vem, meni se ne zdi, da je japonska najboljši zgled, da bi po njihovem modelu financirali naše gospodarstvo. In še nekaj bi rad dodal v, nobenem, v nobeni prestolnici evroobmočja še niso dobro razumeli naslednjega. Evro je vezan na nacionalne gospodarske. Evro ni vezan na nacionalne gospodarske instrumente, ampak je za te instrumente tuja valuta. Na evro pač nacionalno gospodarstvo nima neposrednega vpliva in tega prestolnice ne razumejo mislim, da bi morali začeti razmišljati o tem, da vsaka država ne more početi to, kar ji pač eh, ustreza. Preko evra, preko te skupne valute imajo odločitve ene države vpliv na vse druge. In ja, res je, to omejuje svobodo držav članic. Poveča njihovo odgovornost, zato ker delovanje ene države vpliva tudi na njihove sosede. Ampak sedaj se moramo res eh, ločiti od teh načinov razmišljanja, kako je bilo dobro in lepo v dobrih starih časih, ko smo imeli liro, marko, šiling, eh, frank in tako naprej. Evro moramo v naših mislih razumeti kot eh, valuto neke druge države in potem bomo razumeli, kakšna je odgovornost, ki jo tukaj imamo. Eh, prevzemamo. Tisti, ki mislite, da bo svet lepši, bolj socialen, bolj pravičen, če bomo zavrnili ta predlog komisije, si lažejo, lažejo pa tudi našim državljanom. Zakaj? Zato, ker eh, ta medvladni sporazum, mednarodni sporazum obstaja še naprej. Vprašanje je samo, ali bo to medvladni sporazum ali bo to zakonodaja, ki bo del EU eh, zakonodaje, Evropskega zakonika. Torej. Veselim se nadaljne razprave, ampak upam, da se bomo osredotočili na to, zakaj res gre. Svet ne bo postal boljši, če bomo zavrnili ta predlog. Nič se ne bo spremenilo, edino, kar se bo spremenilo, je to, da mi kot Evropski parlament ne bomo imeli več besede pri tem. In to bo edini dosežek tistih, ki so imeli tukaj sedaj dolga predavanja. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa imam še jaz čas za prispevek. Razprava je postala živahna. Ja, videl sem vas, ampak tudi jaz imam pravico, da spregovorim v času proste razprave. Mislim, da je to zanimiva razprava in dobro je, da smo se tega lotili. Je pa tudi malce paradoksalna razprava. Namreč direktiva ne govori o tem, da bi fiskalni sporazum nekako vključili v evropski zakonik, želi pa spremeniti določene stvari, zato bi se posvetil vsebini. Dva komentarja tukaj bi podal gre za dve ločeni stališči. Prvi argument je jasen: ne moremo si deliti iste valute, če ne bomo imeli skupnih pravil. Ta pravila so lahko fleksibilna, ne smemo pa dovoliti, da se kršijo, vsi jih morajo spoštovati. To je načelo, ki ga težko izpodbijamo. In drugi argument, ki ga tudi ne moremo izpodbijati, je, da so trenutna pravila dobra za našo fiskalno politiko. Ampak jaz se s tem ne strinjam, namreč izkazalo se je, da ta pravila ne delujejo dobro. Določbe, kot sedaj obstajajo, so torej preveč predpisujoče in uh, ne omogočajo dovolj fleksibilnosti za to, da naprimer spodbudimo skupne naložbe in tako naprej. To sta torej dve izhodišči. Nekaj, kar je rekel Markus, je popolnoma res in tukaj se strinjam. Karkoli že bomo storili pri tej direktivi, bo fiskalni sporozum obstajal še naprej. Fiskalni sporozum tukaj eh, ne zahteva več kot to, da države članice vzpodbuja k temu, da pripravijo lastno zakonodajo pri spoštovanju pakta za rast in stabilnost. Torej, trenutno imamo neko mero fleksibilnosti in ta fleksibilnost velja potem tudi v okviru fiskalnega sporazuma. Trenutno imamo torej eh, SGP in uh, fiskalni sporazum, torej pakt za stabilnost in rast ter fiskalni sporazum. Predlog sedaj pa želi spremeniti celoten tretji člen, takšne vsaj moje razumevanje. In pomembno je, da to pojasnimo. To mora biti čisto jasno. Nekaj zanimivega je tukaj opisanega v tretjem členu, točki ena, eh, eh, črki E. Gre torej za nek predlog, enega izmed predlogov. Trenutno imamo v paktu za stabilnost in rast eh, nič cela nič ena kot številko, potem imamo nič cela nič pet za države članice, ki so v visokih dolgovih ampak to je izjema. In direktiva bo to malce spremenila, pripravili bomo bolj zavezujoče srednjeročna pravila glede dolgov. Res je, da smo tukaj popustili na nek način, omogočili bomo več fleksibilnosti, ampak imeli bomo specifične individualne srednjeročne cilje. Je pa res, da ko se država odloči za neko pot, za nek cilj, mora to tudi spoštovati. In ta kompromis je na nek način logičen. Jaz bi bil pripravljen eh, sprejeti takšen dogovor. Ampak, če ne bomo tukaj usporedno spremenili tudi pakta za stabilnost in rast, tukaj nam reč piše a medium term objective, po drugi strani pa v fiskalnem eh, paktu govorimo o the medium term strategic goal. Torej, tukaj gre za raznolike opise. Zaradi tega imamo preveliko rigidnost in potem še dodatno rigidnost pri vlogu, vlogi proračunskih organov, ki lahko vplivajo na proračunski postopek. Tukaj ne pride do nobenega dogovora. Namreč, če želimo sprejeti dogovor, to pomeni, da moramo popustiti na eni strani in dobimo neko korist na drugi. Če ne boste spremenili pakta za stabilnost in rast, to ne bo mogoče. Kaj to torej pomeni ta direktiva? Ne, da bi spremenjali pakt za stabilnost in rast, ne bo delovala. Tega ne moremo sprejeti. Vemo, kakšen je pakt za stabilnost in rast, vemo, kakšen je sporazum za eh, ta fiskalni sporazum in zato se strinjam z Markusom. Če to zavrnemo, ne bomo nič spremenili na bolje, to je res. Po drugi strani pa je res tudi to, da če ne bomo prišli tukaj do dogovora, če ne bomo popustili na obeh stranih, potem bomo unesli samo še eno stopnjo rigidnosti, s katero pa ne bomo dosegli nič. To besedilo je boljše kot eh, členek o fiskalnem sporazumu. Tukaj moramo biti iskreni, ampak ko, kot rečeno, tukaj moramo sprejeti dogovor. In če ne bomo sprejeli pakta za stabilnost in rast, bomo zamudili to priložnost in tega ne moremo sprejeti. Poleg tega pa se ne bo spremenila podlaga, torej pravna podlaga. Na tak način bi lahko zaobšli soglasnost, ampak tega ne moramo tukaj sprejeti. Spomniti se moramo namreč na naslednje. Ta direktiva bo nadomestila tretji člen fiskalnega sporazuma. Ta člen je bil eh, sprejet kot medvladni postopek. Zakaj? Zato, ker je bil Cameron nasprotoval temu, da bi se spremenil protokol. prej so imeli predlog glede drugega člena, in sedaj je, je potem prišel tukaj tretji člen. Če bomo sedaj, torej zgodovinsko in pravno gledano, upoštevali ozadje tega fiskalnega sporazuma, to je torej razlog, zakaj ne bomo spremenjali pravne podlage. Na tak način bi namreč spremenjali stvari, ki imajo dolgo zgodovino. Ne gre samo za postopkovno spremembo za integracijo protokola. Ne, gre za nadomestilo fiskalnega sporazuma, ki je bil že od začetka mišljen kot eh, pomemben dodatek temu protokolu. V protokolu namreč ni nobenega govora o uravnoteženih proračunih, tam je govora samo o treh in šestih odstotkih. Sedaj pa mi dodajamo še tretjo točko k temu protokolu in zato je to velika vsebinska sprememba. Pravno gledano torej ne sprejmem argumenta, da lahko to storimo preko tretjega odstavka, ampak moramo to storiti v drugem. To je pomembna razprava in smiselno bi bilo, da prisluhnemo argumentom drug drugega in ne smemo samo eh, nasprotovati argumentom. Torej, smiselno je, da se začne ta razprava, ampak mislim, da vsi vedo, da tukaj v tem trenutku ne bo napredka. To vedo tudi v svetu. Prav zato bi bilo smiselno, da to uporabimo kot podlago za našo razpravo. Je pa to zelo občutljivo vprašanje in eh, na tak način lahko morda pridemo do nekega bolj celovitega zaključka, ko bo čas za to pravi. Odgovoril bi kolegu Marku Valju, vaša vlada, vaša večina obravnava fiskalna pravila na tak način, ki škodi našim poskusom, da bi spremenili pravila. Pod vprašaj postavljate zelo logična pravila in na tak način boste samo še otežili stališča tistih, ki nasprotujejo zlatemu pravilu in eh, potrebnim spremembam k tem, pravil, k tem pravilom. Razprava mora torej potekati na bolj inteligenten način, mislim, da si moramo prisluhniti drug drugemu, namreč v vsakem stališču tudi eh, stališču našega največjega nasprotnika obstaja zrno resnice. Slediti moramo temeljnim načelom evropskega ustvarjanja politik, drugače ne bomo prišli nikamor. To je torej eh, sporočilo našim eh, kolegom iz Lege Nord in gibanja teh petih zvezdic. Gospod Mann, sedaj izvolite. Ja, to je bil pa res strasten govor in mislim, da smo to potrebovali pri tako pomembenem eh, dosjeju. Strinjam se, da potrebujemo dobro razpravo, ampak to moramo nadaljevati ne samo na evropski ravni, ampak tudi tukaj, sedaj. Obstajajo razlike in te moramo obravnavati. Marko Sferber ima čisto prav, ta fiskalni sporozum nekaj, ni nekaj, kar bi lahko sedaj kar tako spregledali. Razmislimo o tem, zakaj v državah članicah, kot je Nemčija, kjer imamo dobro, smiselno vrčevalno politiko, ki je nismo uvedli zato, da bi trpinčili ljudi, ampak zato, da bi zbrali dovolj finančnih sredstev, ki jih lahko potem namenimo dobrim naložbam, namenjenih za naše državljane. To je pomembno. In mnogi se sprašujejo o tem, zakaj je to potrebno in tako naprej. Trdijo, da moramo imeti več fleksibilnosti pri paktu za stabilnost in rast. To pomeni, da ga želijo v bistvu odpraviti, ampak tega ne smemo dopustiti. Še sploh ne v državah članicah, kjer gospodarstvo dobro deluje. Nič nismo dobili podarjenega, vse je dobro strukturirano in premišljeno in prav zato potrebujemo mehanizme za doseganje dobrih rezultatov. Smiselno bi bilo, da se odmaknemo od tega. Vprašanje je, ali potrebujemo medvladno rešitev ali pa želimo doseči to, da bi pomembne elemente vključili v evropsko zakonodajo. In po mojem mnenju potrebujemo prav to. To, kar se dogaja v Italiji, je čisto noro. Dejali ste, ne glede na to, kar bo Bruselj odločil, mi bomo to popolnoma ignorirali, zvišali bomo naše dolgove, državljanom bomo dajali nesmiselne obljube, ki jih tako ali tako ne moremo in ne želimo spoštovati to so uh, ljudje, ki trobijo na velike, velike trobente, ampak nimajo dovolj diha, da bi dejansko proizvedli glas, ki ga obljubljajo. Ob vstopu v Evropsko unijo države članic, so države članice odstopile del svoje suverenosti. Prostovoljno tako so se odločile, želele so biti del Evropske unije. In nekateri eh, komentarji, ki ste jih podali, so smiselni, ampak vsi pa ne. smiselno bi bilo, da se povežemo in da smo solidarni, ampak samo, če smo solidarni tudi za res. Ni smiselno, da dajemo samo neke simbolne pomoči levo in desno. Smiselno je, da smo danes začeli to razpravo, kljub temu, da v oskem krogu, ampak po mojem mnenju bi morali to razpravo razširiti in poglobiti. Ne smemo pa dvomiti o rezultatih, ki smo jih že dosegli dobri zgledi že obstajajo, ni jih potrebno preslikati, ampak vprašati se moramo, zakaj je v določenih primerjih dobro delovalo, kako jim je uspelo lepo urediti proračun in eh, razumno privačevati denar. Na tak način moramo razmisliti o socialnem tržnem gospodarstvu, ki ga lahko v prihodnosti tudi uveljavimo. Hvala. Najlepša hvala. Za konec pa še prvaš brez. Um, ehm, merci. Oui, moi je veux. Hvala lepa. Ja, ponovno prosim za besedo v tej razpravi. Tudi zato, ker se mi zdi, da je razprava slabo postavljena. TSG ni nekaj neznatnega. Spomnimo se, v kakšnih okoliščinah je bil sprijet. Eh, to je bil tudi pogoj, za to, da smo prišli do drugih dogovorov. In Seveda dobro poznam vlogo parlamenta. Če naj ta TSG ne bi več bil samo neko medvladno orodje in bil vključen v eh, evropski zakonodajni okvir. Ja, za to si prizadevamo, ampak tega ne bi mogli storiti, ne da bi ocenili, kako sploh deluje. No, in eh, tudi prej, ko smo tu razpravljali s predstavniki nacionalnih parlamentov, sem povedala, da mora vsak uh, spoštovati nek, eh, neke predpise eh, tudi o uporabi evra, sicer skupna valuta ne more delovati in eh, v določenem trenutku pač pride do tega, da se moramo vprašati o tem, kako ti predpisi delujejo. In navezala bi se na Tomasa Mana in o, na ta primankljaj nič odstotkov, ki ga je omenil. Res se sprašujem, kakšen učinek je to imelo na evropska gospodarstva. Ta komisija je začela z nekim Junkerjevim načrtom. Zakaj? Najbrž ne samo zato, da bi to bilo Junkerju fajn, ampak gre za to, da v tem gospodarstvu imamo tako pomembno območje, evrsko območje, ki mora biti sposobno se soočati z izzivi, ki se v tem območju pojavljajo v gospodarstvu. Seveda, ni, nisem poklicena, da bom presojala o tem, kakšna je situacija v Nemčiji, ampak vsakeč, ko grem v Nemčijo, vidim, da uh, so javne naložbe predmet razprave. Torej, uh, zato predpisi očitno so. Torej, eh, zakaj se ne bi mogli tako pogovarjati? Namen, cilj gospodarstva ni samo v tem, da se ustvarjajo presežki in da se v Nemčiji prodajo avtomobili. Gre za to, da se lahko zagotovi primerna življenjska raven za vse naše državljane. E, in tistim, ki pravijo, da gotovo ni dobro, če se govori o Nemčiji e, in da je vedno v redu, če se dogovorimo o čem, ja, počakajte, preden se o nečem dogovorimo, moramo tudi vedeti, o katerih problemih razpravljamo. No, in ko določene države postavljamo kot zgled za zmanjševanje primankljaja in javnega dolga, uh, v redu, ampak predvsem pa uh, moramo govoriti tudi o javnih financah in o naložbah. In mislim, da ne moremo vsakič znova v vsakem sklicu samo razpravljati o tem, kako naj TSG vključimo v evropski pravni red, ne da bi uh, se izprašali, katera so pravila ekonomske politike, ki jim sledimo pri tem. In zato mislim, da moramo spremeniti to perspektivo, eh, v kateri dela trenutno naša pročevalka, sicer bomo to priložnost, eh, ki jo imamo, zapravili. Tukaj ne gre samo za neko, eh, nek pravni postopek, ki je v teku. Najlepša hvala, kakšna je časovnica, razen če bi želeli spet besedo. Ne. Dobro. Torej, rok za odložitev predlogov sprememb 18. oktober, obravnava predlogov sprememb 12. november, glasovanje na odboru Ekon, to je vsaj načrt poročevalke, čeprav smo skeptični glede tega, 27. november 2018. Naslednja točka na današnjem dnevnem redu, za devetletno poročilo o bančni uniji. Poročevalec je v tem primeru Nils Torvalds, Tomas Mann pa poročevalec v senci za ELS. Nils, izvoli. Najlepša hvala, mislim, da bi bil Tomas Mann zelo dober poročevalec, to prav gotovo ne bi bilo problematično. Najprej zgodovinski pregled, ravno kar smo se namreč pogovarjali o fiskalnem kompaktu, ki bi prav tako odvisen od zgodovinskih okoliščin. Začel bom za zaključkom 60. let prejšnjega stoletja, v času vrha v Hagu je Willy Brandt predstavil novo zamisel. Mislim, da so bili Nemci naveličeni tega, da so vedno v istem položaju. Sploh ko so imeli veliko bolj dinamično gospodarstvo, poleg nizozemcev, in takrat so jih prisilili, da povečajo vrednost svoje valute, drugi pa so morali to vrednost devaluirati. In zato se je Willy Brandt spomnil za misli, da bi vzpostavili evropski denarni sklad. v katerega naj bi Nemci vplačali 20 odstotkov svojih valutnih rezerv, ampak pod enim pogojem, da se vsi trudijo svojo fiskalno politiko razvijati v isto smer. Če fiskalna politika ne bo oblikovana na tak način, sistem ne bo mogel delovati. Tretji vidik te zanimive zgodovine pa je to, da še vedno čakamo na rezultate, tega razumevanja, da potrebujemo evropski monetarni sklad in da potrebujemo tudi primerna pravila za to. Sicer bomo tukaj imeli le nekakšne free passengere, ki pa niso dobri za gospodarstvo. Torej ljudi, ki ne bi ničesar prispevali, imeli pa bi od tega samo koristi. To je bilo torej v zadnji za to razpravo. Bančna unija je v bistvu nekaj zelo zanimivega, sploh če razmišljamo o tem zgodovinskem kontekstu. To je nekaj, kar so kritizirali številni deležniki, ampak vedno bolj se zdi, da ima bančna unija tudi določene pozitivne posledice. Na finskem se je največja Severna banka Nordea ponovno preselila nazaj v Helsinke, saj je zaradi bančne unije dobila tudi pravni okvir, ki je bil veliko bolj stabilen kot na švedskem za to banko. Torej, gotovo ne bo nikogar presenetilo, da sem v svojem osnutku mnenja zapisal precej pozitivno oceno bančne unije, se pa moramo zavedati, da to ni zaključen projekt, Če želimo popolnoma dokončati bančno unijo, moramo zagotoviti tudi finančno stabilnost in pa ustrezno gospodarsko perspektivo za Evropsko unijo. Poleg tega, da dokončamo bančno unijo, moramo še naprej jamčiti tudi dosledna pravila, obenem pa moramo poskrbeti tudi transparenten nadzor. Poročilo sledi podobni zgradbi kot v prejšnjih letih, ko smo ga razdelili na tri glavne dele. Nadzor. najprej torej nadzor, ko gre za izvrševanje ukrepov proti pranju denarja v bančni uniji. Na finskem je pred kratkim policija izvedla racijo pri podjetju na finskem polotoku in poleg celotne scheme pranja denarja so tam odkrili tudi zlati potni list ki ga je izdala Malta. Tukaj v ozadju nekaj zelo resnih težav, ki jih je treba rešiti. Stvari torej niso brez tveganja. Nekateri so že govorili, da če si sposojamo od nacionalnih bank, od tega nihče niče se ne pridobi, to ni res. Mislim, da bi morali kolegi posodobiti svoje teorije o denarni politiki. Neuspešno posojilo so še vedno zelo velika težava, slaba posela v nekaterih delih Evropske unije. In v tem smislu se moramo spomniti tega, da je primarna odgovornost glede zmanjšanja obsega slabih posojil pri samih državah članicah. Nimamo enostavne rešitve, ki bo razrešila vse težave. Če verjamete v to teorijo, potem mislim, da se lahko odločite za nekakšno rešitev po vzoru samotnega jezdeca iz prejšnjega stoletja v Združenih državah. Komisija seveda predlaga konkretne spremembe, ampak ne glede na to, koliko delo upravijo javni organi ali institucije, to še vedno ne pripravi zasebnega sektorja. V tem nadzornem delu sem pozval k preliminarni razpravi o vlogi Evropske centralne banke kot eh, denarnega pa tudi nadzornega organa. Pogovarjal sem se tudi s predsednikom Evropske centralne banke, ki ni videl v tem nobene težave, ampak še vedno bi se verjetno morali pogovarjati o tem, ali je dobro, da Evropska centralna banka igra obe vlogi. Potem pa resolucija. ISM bi morali spremeniti v Evropski denarni sklad. In že ta zgodovinski kontekst kaže na to, da je takšno razmišljanje utemeljeno. Ta prehod pa mora biti vezan na strogo pogojevanje, tako da bi zagotovili ustrezno prevzemanje odgovornosti in da bi se izognili tveganjem. Podpiram tudi stališče tega odbora, da je treba zagotoviti skladnost za pravili državne pomoči. Zagotoviti je treba tudi dobro sodelovanje med Evropsko centralno banko in pa Single Resolution Boardom. No, potem pa še zadnje pripombe. Ne bi se želel preveč umešavati v delo drugih kolegov. Pomembno je, da izpeljemo tretji stebr bančne unije. Najprej moramo tveganja zmanjšati, potem pa jih lahko porazdelimo. Ne pa da se tega lotevamo drugače, da tveganja po obsegu povečamo, potem pa si jih razdelimo. Imamo torej predvsej pozitivno stališče glede bančne unije in pa tudi različnih institucij, ki izvajajo ta mehanizem. Potrebujemo stabilen in robusten sistem, tako da bomo lahko okrepili gospodarsko odpornost. To pa nam bo omogočilo tudi večjo gospodarsko rast. Zdaj pa se veselim tudi že komentarjev poročevalcev v senci ter drugih kolegic in kolegov. Potrudil se bom po najboljših močeh, zato da bi lahko upošteval vaše pripombe in pripričan sem, da bomo na koncu dobili besedilo, ki ga bo lahko podprla večina članov tega odbora. Hvala, gospod predsednik. Hvala, poročevalec. Najprej dobi besedo Tomas Mann, prvi poročevalec v Senci. Tukaj imamo očitno eno samodejno pravilo, takoj ko se pojavi sonce v Bruslju, se spustijo orlete. Verjetno zato, da med delom ne bi ugledali niti enega sončnega žarka. Sicer sem si želel, da bi spustili v dvorano nekaj svetlobe, ampak to vas manj zvoli. Hvala lepa, predsedujoči. Ta tema, ki se je ustvarila, ni usporedna z poročilom. Namreč Nils Torvalc je pripravil zelo dobro poročilo in zato sem mu tudi iz srca zahvaljujem. Gre za poročilo, ki je odlično in sporočila tukaj so izjemno pomembna. Gre za tako pozitivna sporočila, kot tudi kritično konstruktivna sporočila. Namreč potrebujemo bolj odporno gospodarstvo, to je res. Bančna unija mora biti zaključena, to je osrednji naslednji korak, potrebujemo dobro delujoč notranji trg, enake konkurenčne pogoje za vse in boljšo predvidljivost za udeležence na trgu. Tukaj imamo različne eh, zahtevke, ampak stroški za banke ne smejo zrasti previsoko. Namreč eh, modeli za financiranje MSP-jev lahko imajo kar precejšnje negativne učinke. Torej, nujno moramo ohraniti to načelo sorazmernosti. Bančna unija mora postati bolj stabilna, s tem se strinjamo, potrebujemo razpravo o sistemu EDIS in o fiskalnih eh, varovanjih. V določenih točkah se v celoti strinjam s tem poročevalcem. Unija kapitalskih trgov mora biti zaključena, to je res, poleg tega moramo omogočiti raznolikost bančnih modelov, ohraniti moramo stabilno podlago za konkurenčnost naših finančnih sistemov v globalnem, v globalnem svetu. Potrebujemo tudi bolj natančne določbe za boj proti pranju denarja, o tem smo že govorili tako v parlamentu, kot tudi v našem odboru. To moramo nujno vključiti v eh, ospredje bančne unije. Države članice in nadzorni organi morajo poskrbeti tudi za problem slabih posojil. To je izjemno pomembno področje, veliko bolj pomembno, kot smo to do sedaj razumeli. Nadzorni organi morajo razmišljati tudi o vprašanju kibernetske varnosti. Brexit bo imel velike posledice, to je gotovo, in eh, vprašanje bo postalo, kakšno bo to razmerje moči med bančno unijo in bankami iz držav, ki niso članice Evropske unije. Zato potrebujemo dober bančni nadzor. Vključene morajo biti vse strani bančni nadzorni organi morajo biti pripravljeni na različne scenarije in ni dovolj, da so pripravljeni samo na skupni načrt in rezervni načrt. To ni dovolj. No, sedaj pa je sonce posijalo na to odlično sončno poročilo našega kolega. Seveda se bomo trudili, da izboljšamo to poročilo in tveganja, ki obstajajo, moramo upoštevati. Dragi Nils, resnično mislim, da je poročilo izjemno dobro. Pripravil bom še nekaj predlogov, da okrepimo to poročilo, ampak mislim, da imamo zelo dobro skupno podlago in zato se ti zahvaljujem. Najlepša hvala. Gospod Fernandez v imenu SND. Eh. Hvala lepa, predsednik, in dober dan spet imamo dan, ker se je svetloba vrnila v dvorano. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalcu Torvalcu za opravljeno delo. Mislim, da je dokument, o katerem razpravljamo, eh, dokument, ki dobro usmerja delo, ki smo ga opravljali v tem odboru v zadnjih mesecih. Mislim, da je res koristen za strukturirano in konstruktivno razpravo v našem odboru v naslednjih mesecih. Končni cilj tega dokumenta, ki je usmeritev delovanja eh, pač usmeritev delovanja za vzpostavitev bančne unije, ki seveda še ni zaključena, Eh, in pri čemer morajo sodelovati vse evropske institucije. Torej imamo evropskega nadzornika za bančno unijo, imamo organ, ki sodeluje z bankami in sklad, ki naj bi bil namenjen reševanju eh, konkretnih problemov. Če se bodo ti pojavili v prihodnosti, se zdi, da bo poleg odgovornosti samih operaterjev se vzpostavila tudi odgovornost na evropski ravni. Vseeno pa bi v tem primeru, če bi prišlo do bančne krize, trenutno veljavni model bančne unije pomenil, da bi države in nacionalne zavarovalnice nosile breme za izplačilo in za zavarovanje depozitov v samih bankah. In to se zdi neuresničljivo, namreč tisti, ki skrbijo za eh, nadzor, bi težko prevzeli odgovornost tudi za napake, ki so bile narejene na drugih ravneh. V začetku kriznega obdobja 2008-2009 je v državah, kjer je obstajal ta nadzor nad bankami, prišlo do tega, da smo morali prevzeti breme zaradi bančne krize, saj se je nadzor izvajal na ravni nacionalnega organa. In zdaj, v tem trenutku, bi, bi zelo težko razložili našim državljanom, da bi morali oni se odreči svojim ulogam, zato ker evropski organi ne bi pravilno izvajali svojih pristojnosti nadzora. Zato mislim, da je v tem poročilu dobro predstavljeno to neravnovesje, ki ga imamo trenutno na področju bančne unije in zato mislim, da je treba dati v tem dokumentu poudarek potrebi po nadaljem napredku na tem področju. In sicer vzpostavitvi tanke bančne unije, ki bo kos in ki se bo lahko soočala z morebitnimi krizami, ki se bi pojavile v prihodnje. Zato mislim, da moramo v naslednjih tednih priti do narediti par korakov naprej in podati takšne predloge, da bomo lahko bančno unijo dejansko zaključili. Zato se eh, zahvaljujem gospodu Torvalcu za pripravljeno poročilo in se veselim nadaljnih razprav na to temo. Gospoda Zile v imenu EKR ni. Gospod Lunes v njegovem imenu. Poročevalec v Sinti se obračuje, ker ga ni tukaj zaradi prijetnem dogodku v Latviji. Zahvaljujem se poročevalcu, ki je skušal oblikovati uravnoteženo poročilo. Pozdravljam poročilo o bančni uniji. Še posebej se mu zdi koristno, da v letnem poročilu povzemate vse dogodke iz prejšnjega leta. Spohče si ogledamo naprimer škandale zaradi pranja denarja. Treba je okrepiti nadzor. Obenem pa poročevalec v senci pravi, da bi morali previdnostno načelo še bolj povezovati z nadzorom. Zaenkrat torej ni zadovoljen z ohranjanjem raznolikosti evropskih bančnih modelov. Nekateri bančni modeli uporabljajo finance nerezidentov in to ni trajnosten model. Formulacija besedila je sicer po njegovem mnenju dobra, jedrnata in soporčevalec se veseli dodatnih razprav. Filip Lamberts. Pravzaprav ste vi poročevalec v senci, da. Moj šef se morda tega spohne zaveda, no na ikonu je Sven, moj šef, drugič mogoče, Miguel Vegas. Vi pa ste pripravljeni na to intervencijo? Da, bom probal improvizirati. Portugiza, as usual. Eh, eh, no, jasno je, da moramo izraziti zaskrbljenost glede tega vprašanja. Namreč, kaj smo mi ugotovili? ta um, temeljna načela, na katerih temelji bančna unija, so pokazala, da so vprašljiva. Namreč že to načelo too big to fail eh, se je izkazalo za neuporabno, saj se je tretjina bank v obdobju po bančni krizi eh, zrušila. In zato ta implicitna javna um, odgovornost in zaščita, ki se oskuša s tem uh, uvesti, kaže na to, kako zelo kompleksne so situacije, pri katerih bi jih bilo treba uvesti. In v primeru portugalske, naprimer, se je izkazalo, da je šlo tu za eh, neskončne vsote, ki se črpajo iz javnih sredstev, tako kot je bilo v primeru portugalske propadle banke do Espiritu Santu, je država namenila 700 milijonov evrov že za različne reševalne recepte. In tudi vprašanje nadzora. Eh, bombardirajo nas informacije, v skladu s katerimi naj bi se kapital bank okrepil, ampak hkrati pa ta prizadevanja za reševanje bank so odvisna od raznih modelov aktivacije sredstev, ki pa so si jih zamislile same banke. In če si pogledamo dejanske številke, ugotavljamo, da smo zelo daleč od tega, kar bi imenovali lahko neka varnost za bančni sistem. In zato to sproža zaskrbljenost, saj če skušamo predvideti prihodnjo gospodarsko in bančno krizo, tukaj ne vidimo nekih orodij za rešitev, ampak si lahko predstavljamo ponovitev scenarijev, ki bodo ponovno hudo vplivali na vsakodnevne življenje evropskih državljanov. Marko Valji, hvala predsednik, zahvaljujem se tudi poročevalcu za pripravljeni predlog ki pa bi ga bilo treba v več točkah spremeniti, po našem mnenju, saj je naše stališče v teh vprašanjih različno. In to tako, kjer zadeva v točkah, ki zadevajo bančno unijo in tistih, ki zadevajo nadzor, ne vidimo toliko kritičnih točk, in pri kreditih ravno tako, potem pa na drugi strani, kar se tiče bančnih sistemov, kot jih imajo v Franciji in v marsikaterih severnih državah, se zdi, da v bistvu to besedilo ne nepripravljeno za reševanje situacij, v katerih so resne težave, ampak da lahko sproži druge težave. Sploh v primeru državnih dolgov, ki naj bi se upoštevali tudi pri oceni tveganja za banke, se mi ne zdi primeren predlog. Za bančne sisteme bi potrebujemo nekaj drugega in to ima lahko učinek na vseh ravneh, kar se mi zdi z političnega vidika pač nespremljivo in zato je ta predlog treba še pretehtati. Mislim, da bi morali bolj racionalno sploh pred, pripravljati predloge. Potem, kar zadeva Evropsko centralno banko. tukaj je treba res več prizadevanj vložiti v, reš, v preoblikovanje bančnega sektorja v različnih državah, kot naprimer v moji, v kateri se s tem resno ukvarjamo. Ampak preveč sistematične rešitve um, slabih uh, kreditov uh, lahko povzročijo težave na drugi strani, tudi na socialni ravni in na to padejo na pleča Evropske unije. In zato mislim, da moramo bolj občutljivo in z več politične odgovornosti obravnavati ta vprašanja. Tudi mi kot parlament, kot so zakonodajalec s svetom, bi se morali zauzemati za to, da se predpisi, ki jih sprejemamo, dejansko uresničujejo. Seveda podpiramo to, da je treba obstoječe sisteme prenoviti, ampak mislim, da moramo o tem razpravljati v bolj primernem kontekstu. Bančno unijo je treba uh, dokončati, izpeljati tudi z uporabo drugih mehanizmov. Ampak, če se bomo lotili samo zmanjševanja tveganj, mislim, da se bomo oddaljili od rešitve prej kot obratno. In še zadnja točka, s, vidim, se, s katero se v bistvu strinjamo, pa je ta razprava o ločevanju bank. To je glavna točka, ki je bila izpostavljena v času našega sklica in o čemer se več ne govori, ampak ki lahko prispeva k reševanju bančne krize. Najlepša hvala. No, nikar se ne pritožujte, spoštovani kolega, kar veliko fleksibilnosti ste imeli danes pri časih za govor, gospod Langren. Nihče ne bo govoril v imenu ENF, besedo dobi spet poročevalec. Hvala, gospod predsednik. Tiste točke, pri katerih se nekateri poročevalci v senci ne morejo strinjati z mano, so točke, ki se jih zavedamo že nekaj časa. In tukaj gre večinoma za slabo uravnotežen proračun in preslabo proizvodnjo. Če ne bomo razrešili teh odprtih vprašanj, ne bomo mogli rešiti sistema. Spoštovani kolega Vali, drugo pomembno vprašanje je naslednje. Državni dolg v Italiji je poseben primer. Morda bi lahko poiskali rešitev skupaj ampak nisem preveč optimističen glede te možnosti. Dvomim, da bi lahko skupaj našla nekakšno instantno rešitev za to. We can see if, if something is to be mended here. Uh, the... Bomo videli, če se bo dalo kaj popraviti. Tudi to, kar so povedali o slabih posojilih sem si zabeležil, o tem razpravljam tudi v poročilu. Nekateri ste pozivali tudi k popolnem preformuliranju predpisov, ampak zato prav gotovo ne bo večinske podpore v tej dvorani. Prisluhnili smo sem poročevalcem, vsem si razen. Filipu, ampak Filip bo prav gotovo predstavil svoje stališče pozneje v povezavi s tem vprašanjem. Najlepša hvala, časovnica 24. oktobra, rok za predloge sprememb. 19. novembra bomo to obravnavali, 26. novembra bomo o tem glasovali na odboru Ekon, na plenarnem zasedanju pa verjetno januarja, to je treba še potrditi. Zdaj pa naslednja točka uporaba členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči. Gre za obravnavo osnutka poročila poročevalca Sandarja Lonesa. Gospod Lones, imate besedo. I'm happy to introduce the file, but uh, perhaps some colleagues want to vote. I don't... Z veseljem lahko zdaj predstavim to točko, ampak nekaj kolegov bi se želelo glasovati, bi lahko zdaj spremenili vrsti. Uh, redne glasovanje imamo tudi za kolegi iz odbora. Bač, tako da bomo tako ali tako morali glasovati skupaj. Samo še eno poročilo moramo obravnavati. Temelj Evropske unije je odprto tržno gospodarstvo. V ekonu se vedno pogovarjamo o delo Evropske komisije, ki ne bi poskrbela za odpravljanje izkrivljene konkurenčne slike, to tudi podpiramo, ni pa vedno jasno, kaj izkrivljene slike v smislu konkurence pomeni, kako ne bi predpise izvajale države članice in tako dalje. In zato je bil upeljan eden od mehanizmov posodobitev sistema državnih pomoči. Leta 2012 je to predstavila Evropska komisija, osredotočili bi se naj torej na tiste zadeve, ki imajo največji vpliv na delovanje notranjega trga. To zahteva dobro sodelovanje tudi z državami članicami. Pomembna je tudi decentralizacija odgovornosti, ko gre za izvajanje ukrepov državne pomoči. Decentralizacija bo prispevala tudi k učinkovitemu izvajanju nadzora nad državno pomočjo. Danes smo priča temu, da nacionalni in regionalni predstavni organi pogosto ne razumejo tega, da evropske sredstva niso samo delo izključena iz predpisov državne pomoči, prav tako se ne kvalificirajo avtomatično kot državno pomoč in ta zmeda izhaja večinoma iz dejstva, da denar Evropske unije sodi v področju uporabe člena 107, ampak samo, če pristojni organ to nadzira. Potem pa še celotno vprašanje podpore, kako ne pojasnimo to zmedo, kako ne obrazložimo povezavo med financiranjem EU in pa državnimi pomočmi. Komisija predlaga pregled zakonodaje za horizontalno državno pomoč. Potem, ko bomo lahko sprejeli ta predlog in bo Evropska komisija začela spravo razpravo, bomo verjetno razmišljali tudi o dodatnih kategorijah za delno financiranje projekte iz evropskih skladov in tako dalje. Ta dosje je torej bolj tehnične narave, osebno podpiram pristop Evropske komisije in zato predlagam, glede na to, da gre šele za predhodnika razprave, ki nas čaka, da upravimo poenostavljen postopek pri tej točki, razen če bi si želeli kolegi vlagati tudi predloge spremembe, imeti daljši postopek, odprt sem tudi do tega procesa, ampak glede na delovno breme odbora Ekon, te dni mislim, da bi tukaj lahko res imeli poenostavljen postopek. Hvala, gospod predsednik. Predlagali ste torej poenostavljen postopek, prisluhnili bomo tudi stališčem drugih skupin, najprej ELS, Markus. V imenu gospe Pitikajnen bom govoril čisto na kratko, sicer ima dolg govor, ampak to bom povzel na hitro, podpiramo pristop poročevalca glede vsebine, pa tudi glede poenostavljenega postopka. Uh, uh, Hvala, tudi sam se strinjam s tem. Prvonš, izvoli. V imenu socialistov in v imenu kolege Morgana, ki je moral oditi. Naj povem, da mi ni dal dolgega pisnega besedila, zato ne bom tega prebrala, ampak sporočilo je jasno, predlog komisije je dober in predlog poročevalca je poenostavljen postopek in primerna povezava med Evropskim programom in sistemom državnih pomoči, je pač dober predlog in to podpiramo. Uh, the... Odlično, zdaj pa še Alde. Grazie, caro presidente. I would do like Markus Ferber. Najlepša hvala, gospod predsednik, tako kot Markus Ferber, čisto na hitro ocenimo delo poročevalca Sandra Lunasa. Strinjamo se za poenostavljenim postopkom, zato vse podpiramo torej njegov postopek pristop. Hvala. Zeleni. No comment. Brez komentarja. Guje. Tudi mi podpiramo. Pospešeni postopek. Hvala. Lahko torej sklenemo, da bo poročevalec predstavi to poročilo na plenarnem zasedanju, skladno z pravilom 51. Zdaj pa zadnja točka. Ne, pravzaprav smo vse točke že obravnavali, čaka nas le še glasovanje. Zdaj me pa tole sonce že moti, tako da bi vas prosil, če lahko spustite rulete, tako da bomo lahko nemoteno glasovali da spustite rolete vsaj do ustrezne višine. Preverjamo, ali vse dobro deluje. Okay, we can close the test. And, uh, it... Konec preizkusa glasovanja. Začeli bomo torej, z osnutkom mnenja Ramona orgija Atonda, lastna sredstva, predlog spremembe 57, mikrofon prosim. Želel bi nekaj povedati. Obžalujem način dela pri tem dosjeju. O kompromisih smo se pogovarjali šele včeraj zvečer. Sinoči sta bila ponovno zapisana nova, dva kompromisa, manjše spremembe, to je že v redu, ampak kompromisa E in G sta bila znatno spremenjena. O tem bi se morali pogovoriti med poročevalci v senci, na mislo, da je bil to nek zadnji dogovor med SD in ELS. Pri tem pa drugi niso sodelovali. Je pa pomembno, da komuniciramo, sploh glede na to, kako ste obravnavali ta dosje telefonski pogovor danes ni bil uspešen in to moram povedati. Hvala. Hvala lepa, poročevalec, želite kaj dodati? Izvolite. Skupini Alde sem že razložil, da smo imeli poročevalci v Senci že pred enim tednom sestanek in da nažalost odgovor nekaterih političnih skupin ni prišel prej kot včeraj popovdne. Zato je bilo zame nemogoče sklicati drug sestanek s poročevalci v Senci, potem ko sem dobil odgovore nekaterih političnih skupin, ki naj bi same imele v mestnem obdobju še svoje notranje sestanke za to, da bi razpravljali o kompromisnem predlogu. In zato bi prosil kolegico iz skupine Alde naj razume, da drugega, druge možnosti za delo ni bilo in da naj razume, da smo predloge za spremembe vključili v končno besedilo. Amen. Hvala, sedaj pa glasujemo. Predlog spremembe 67 za proti vzdržani zavrnjeno, 68 za proti vzdržani zavrnjeno, 69 za proti vzdržani zavrnjeno, 70 za proti. Preverjamo elektronsko, glasujemo o 70. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 71 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 72 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 73 in 74 skupaj za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis A za, proti vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 16 za, 16 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo 16. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 83, del 2, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 83, 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 in 77 ter 78 za proti vzdržani. Torej 76, 77 sprejet, 78 za, ta je brezpredmeten, 80, 81, 82 za proti vzdržani sprejeto, 84 za proti vzdržani zavrnjen, 85 za proti, vzdržani, zavrnjen, 19 in 88 sta umaknjena, 87 in 89 za, prosti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 90 in 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis AA za, proti, vzdržani, sprejeto, 94 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo o 94. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 95 in 96 skupaj za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B za, proti vzdržani, sprejeto. 98 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis C eh, za. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28, oziroma kompromis E, ne, ne. Predlog spremembe 28 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis E za proti vzdržanje sprejeto, 7 za za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo 32. Glasovanje je zaključeno zavrnjen. 33 za, preverjamo elektronsko, 33 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, neodločeno 20 za, 20 proti zavrnjen. 34 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis F za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, Alde, kaj pravite vi? Proti vzdržani zavrnjeno, kompromis G za proti vzdržani sprejeto. 42 za proti vzdržani zavrnjeno, 43 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis H za proti vzdržani sprejeto, 48 za proti vzdržani zavrnjeno, 49 za proti. Preverjamo elektronsko, glasujemo o 49. Glasovanje je zaključeno. Neodločeno 21 za, 21 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 50 za, proti. Pri 49 smo preglasovali, sedaj pa glasujemo o 50 za, proti vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti vzdržani preverjamo elektronsko, 52 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 53 za proti vzdržanje zavrnjen, 54 za proti vzdržanje zavrnjen, 55 za proti vzdržanje zavrnjen, kompromis I za proti vzdržanje sprejet. 61 za, proti vzdržani, zavrnjen, 63 za, proti vzdržani, zavrnjen, 62 za, proti vzdržani, zavrnjen, kompromis J, oziroma ne, 64 za, proti vzdržani, zavrnjen, 11 za, proti vzdržani, zavrnjen, 12 za, proti vzdržani, zavrnjen, 13 za, proti vzdržani, proti, vzdržani, zavrnjen. Tako glasujemo o celotnem predlogu komisije, kot je bil spremenjen. Poimensko glasovanje glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 32 za, 9 proti, 3 vzdržani. Sprejeto. Čestitam poročevalcu. Tako, sedaj pa pridejo še kolegi iz eh, odbora za budžet. Dobrodošli v žanr tuji, potrebujemo prekinitev ali lahko kar takoj nadaljujemo. Takoj lahko nadaljujemo.